So, nach einem langen Tako, po dolgem binkošnem vikendu začenjamo spet s stankom odbora Envi. Naslednje sporočilo imam. Točko 7 in točko 6 bomo preložili. Točko 15. Tolmačenje ne deluje. Je zdaj vse v redu? Nemščina, nizozemščina? Deluje? Prav. Ich starte nochmal. Še enkrat torej. Torej, vse pozdravljam na našem sestanku. Naslednje sporočilo točke 6 in 7 gre za obzore 2020, posebni program za izvajanje okvirnega programa obzore 2020, tudi točke bomo preložili. Tega ne bomo obdelali na tem sestanku. Potem točka 15, tukaj gre za spremembo direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij. To bomo obravnavali z navzočnostjo javnosti. Torej, točka 15 bo obravnavana z navzočnostjo javnosti. Tako, sedaj pa točka 2 na našem dnevnem redu. Vse jezike imamo na voljo. Danes tudi prvič hrvaščino. Unsere neun kolegen und kolegen za naše nove kolegice in kolege. Drugo sporočilo. Dva kolega sta zapustila parlament. Kolegica Debrun in kolegica Romana Plump sta postala ministrica za okolje v Romuniji. To pomeni, da bo torej na drugi strani v drugi instituciji še naprej oblikovala okoljsko politiko za Evropo. In uradno je mu tudi še čestital, že sedaj pa je tudi že kar neuradno čestitam in želim jim veliko uspeha. Zato imamo dva nova kolega, sta namestnika, to je kolegica Pindora Slaveti in kolega Ivan. To sta nova kolega. Še eno sporočilo imam. Kolega Klevet je ravno kar, kolegica Klevet je ravno kar prišla. Sedi za kolegom Jolajnenom. Dobrodošli v tem odboru. Dobrodošli v našem odboru. In upamo na dobro sodelovanje. Tretje sporočilo. Delovna skupina zdravje se bo v sredo 30. maja od 16. do 18. ure sestala v A5E2. Gre za umestni pregled in oceno strategije Evropske unije na področju zdravja vsi ste prisrčno vabljeni. Tako, sedaj pa točka tri na našem dnevnem redu. Danes imamo med nami gosta. Pris, prisrčno pozdravljam gospoda Janeza Potočnika, komisarja za okolje. Imeli bomo izmenjavo mnen. To pogosto počnemo v parlamentu, tudi v našem odboru. Vse skupaj bomo razdelili v tri kroge. Veliko kolegic in kolegov se je že javilo k besedi, Najprej pa bi rad predal besedo komisarju za kratek uvod, potem pa bomo imeli možnost še dodatnih vprašanj in upam, da bo čim več koliko zastavilo vprašanja. Prosim, Janes, beseda je vaša. Hvala lepa. Na kratko, pet minut o prvi točki na našem dnevnem redu gre za zakonodajne predloge komisije za 2013 gre za osredotočanje na učinkovitost virov. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili, da bomo danes lahko razpravljali o eh, tekočem delu in prihodnih načrtih. Na začetku mandata sem izpostavil tri področja, ki so bila prednostna biodiverziteta, učinkovitost virov in izvajanje in vaša podpora je bila ključnega pomena pri napredovanju na vseh treh področjih kar se tiče načrta za učinkovito sfero, sprejeli smo ga s tem lani, smo začrtali jasen okvir za naše prizadevanja za trajnostni razvoj. Prav tako pa želimo ponuditi tudi zelene spodbude, zato da bi čim prej šli iz trenutne krize. Poročilo, ki je bilo sprejeto prejšnji teden, je močna politična podpora temu načrtu. To je podpora, ki jo bomo potrebovali zato, da bomo lahko nadaljevali z našim delom. Poročilo je podalo tudi nekaj odličnih pripomb predlogov, da bi izboljšali ta načrt in to nam bo pomagalo tudi pri izvajanju tega načrta. V, na plenarnem zasedanju sem slišal nekaj glasov, da smo nekoliko počasni, da oklevamo s potrebnimi ukrepi. Lahko vam zagotovim, da nismo čakali do sprejetja tega načrta, da smo že prej začeli z učinkovitostjo virov pri nas, komisiji to je vodilna pobuda 2020, to je že od začetka drugega mandata Barosove komisije. Tukaj si želimo zaščititi naše vire, želimo omogočiti preobrazbo gospodarstva in izboljšati upravljanje in nadzor. Potrebno je stimulirati proizvodnjo in potrošnjo in biti okoljoprijazen. Tukaj pripravljamo nekaj za zelene proizvode leta 2013, smo pripravili pobude glede trajnostne rabe živil in zgrad. Očinkovitost virov je širok pojem in zajema tudi vodo in zrak, pomembna vira. Še letos bomo predstavili tudi načrt za vodo, snutek za vodo, kako bi jo zavarovali in potem bomo 2014 skušali zagotoviti tudi dobro politiko na področju zavarovanja zraka. Tudi glede na dogovor, ki smo ga dosegli v Ženevi, kar se tiče enega od protokolov. Učinkovitost virov je bila vedno pomembna in sedaj vključujemo tudi ukrepe, da bi vključili še druga področja v to. Gre tudi za bioraznolikost, ki smo jo sprejeli lani še letos bomo v Hyderabadu skušali nagraditi delo iz Nagoje in pomembno bo, da bi spomnili naše obljube, ki smo jih dali takrat. Da bi dopolnili okvir znotraj EU-ja, pa pripravljamo tudi zakonodajni instrument o invazivnih tujih eh, živalskih vrstah. Prav tako želimo eh, dobro izvajati zakonodajo o kemikalijah da pa sprejemanje zakonodaje in dokumente samo prvi korak. Kako bomo poželi potem vse plodove našega dela, pa bomo še videli. Sedaj se veselim eh, vaših mnen. Glede sporočila komisije, ki je bilo sprejeto marca, glede boljšega izvajanja in to bo vključevalo tudi oceno okoljskega vpliva in želimo bolj načelno uporabljati načelo okoljske ocene. To pomeni, da bo to, kar je pomembno za druge, pomembno tudi za nas. Želimo se ukvarjati z energijo, prometom, raziskavami, razvojem, kohezijo, kmetijstvom, ribištvom in tudi zunanjimi zadevami. Razprave o predlogu komisije glede večletne finančne perspektive so pomemben test, za našo kurativno sposobnost, da bi bili sposobni dobro ravnati z viri tudi na drugih področjih. Upam, da lahko računam na člane odbora, pri tem, da bomo ustrajali, da mora biti učinkovita raba virov pomembna za odbor za razvoj, promet, za vaš odbor, za kmetijstvo, podeželje, za ribištvo in tako dalje. Prav tako bomo nadaljevali z dialogom z državami članicami, kar se tiče zelenih davčnih sistemov, kar se tiče tega, da bomo ukinjali ne okoljske subvence in da bomo spodbujali zeleno rast. Evropski semester je najboljša pot, da usmerimo te pogovore v gospodarsko upravljanje in da resnično uvedemo dober zeleni steber strategije EU 2020. Razprave potekajo, jutri bomo o tem govorili tudi na sestanku komisije. Potencijalni cilji v zelenitev gospodarstva, to so tudi naši cilji. In letos smo že začeli s platformo za učinkovitost rabe viro. To mora biti podlaga za leto 2017. Ta platforma, prvi sestanek bomo imeli naslednji teden. In ne nazadnje, še letos bomo pripravili predlog za nov okvir za okoljsko politiko. Sprej bomo sedmi okoljski akcijski načrt. Cenim delo odbora in oceno šestega programa zelo bi cenil tudi vašo podporo pri pripravi novega sedmega programa, ko bi se soočili z družbenimi problemi, problemi z veri in bi prispevalo k strategiji 2020, saj bi prispevali k blagostanju in večji rasti. Pri premiku naprej moramo sodelovati bolj kot kdajkoli, zato da bi te ambicije postale resničnost in da bi tako poželi rezultate za vse evropske državljane. Dotaknil sem se vsega, čeprav vem, da bomo o izvajanju govorili v tretji točki, pri Riju in o vodi pri drugi točki. Vendar pa, ko govorimo o učinkovitosti virov, je potrebno pač spregovoriti o vsem. Vielen Dank, Janes Potočnik. Lepa, gospod Potočnik, za kratek pregled, kaj vse se načrtuje. Seveda, moramo pomisliti tudi na to, da ko gre za zakonodajna poročila in zakonodajo na splošno, je rok za parlament marec 2013. To pomeni, da katerikoli predlog. Ja. Ja, um, Še enkrat začenjam. Hvala lepa za vaš pregled. Torej, ko gre za zakonodajo, za zakonodajna poročila v parlamentu, je marec 2013 naš skrajni rok. Vse, kar bo prišlo kasneje, kar se predlogov tiče strani komisije, za parlament ne bo več možno obravnavati v tem mandatu. Kajti marca 2013, se bomo že počasi začeli pripravljati na volitve. In od aprila ne bo več sestankov. Torej, prosim, pri vseh predlogih je to potrebno upoštevati, kar se tiče zakonodaje. To mora priti pred marcem 2013, da bomo v tem mandatu to lahko še sprejeli ali sploh obravnavali. Govorili ste o učinkovitosti virov. Mislim, da smo se o tem že pogovarjali, o poročilu Gerbrandi. Več kot 50 prispevkov smo imeli in to nam je pokazalo, da je ta tema zelo zanimiva in da bomo še spremljali. Torej, na kratko. Veliko imamo govornikov. Najprej Richard Seber je LS. Posicendar. Hvala lepa, predsednik. Razprave glede okoljskih področji so veliko krat zanemerljive in to je pomembno za nas. Rad bi čestital komisarju za prejšnji tedenski zeleni teden. Mislim, da je zelo dobro potekal. To je odlična pobuda, kako pokazati ljudem, kaj Evropa počne na področju okolja. In to je pravi pristop, da ne poskušamo samo uvati ustrezna zakonodaja, temveč da to približamo tudi ljudem. Kljub temu pa vidim določeno težavo. Ko gledamo okoljsko zakonodajo v Evropi, čeprav posebno kar se tiče velikih razlik pri izvajanju, gospod komisar je to v eni svojih točk že omenil v tem mandatu, žal pa še ne vidim kakega pravega napredka. Rad bi opozoril na področje zraka in vode. Če začnem z rakom, naslednje leto bomo imeli pregled, to je dejal komisar, glede ciljev kakosti zraka, vendar pa ugotavljamo, da je zelo veliko mest in regij, pa tudi občin, kar se tiče evropskih standardov, da jih ne dosegajo, čeprav počnejo vse, kar je v njihovi moči, naprimer prepovejo vožnjo, pa tudi skušajo zagotoviti bolj učinkovito ogrevanje. Kljub temu pa ne dosegajo ciljev, želenih ciljev. Torej, veliko je razlik, veliko krat prihaja nasnaževanje tudi izven Evrope. Zato moramo poskušati najti pristop, ki bo opozoril na te specifične razmere. Ne smemo se osredotočiti samo na to, da se samo držimo mejnih vrednosti, ki se jih pač ni mogoče držati. Prav tako ugotavljamo to tudi na področju vodne politike kar se tiče prednostnih nalog. Tukaj sem tudi poročevalec. Komisija je pripravila poročilo in sedaj spet določamo mejne vrednosti, vemo pa točno, vemo, da bomo imeli velike težave pri dosegile teh, da bo potrebno potem investirati v čistilne naprave četrte stopnje, pa še vseeno ne bodo dosegli teh vrednosti. In to je težava. Sporočilo, ki ga pošiljamo, je, da tudi če bomo zelo ambiciozni, če bomo imeli vso voljo in tudi če bomo izvajali vse investicije, države ne bodo dosegli cilje. To je frustrirajoče in to moramo z evropske strani, s strani komisije sprejeti in o tem razmisliti. Potrebno je neoskrižno pogledati to, potem tudi avtorizacijo, tudi kar se industrijskih odplak tiče in tako dalje. In to urediti na ustrezen način. Zato bi sedaj prosil komisarja, da bi v tem zadnjem letu, ki nam še ostane, manj eh, pripravljali novo zakonodajo, da bi skušali tiste direktive, ki jih že imamo, ustrezno izvajati in da bi regije lahko eh, zakonodajo, ki že obstaja, boljše izvajali. To bi bilo dobro za okolje. Hvala lepa. Ulajn. Hvala lepa, Jolajnen. Ja, eh, komisar Potočnik. Hvala lepa, gospod Potočnik. Če bo zakonodaja tako hitra, kot je bila vaša predstavitev, potem bomo dobili še veliko letos. To je bil zelo hiter tempo. Pet minut tudi ni veliko, to je res. Torej, vprašanje bi bilo, kateri zakoni bodo pripravljeni do marca 2013, se še kaj pripravlja konkretno za učinkovitost viro ali bomo to morali pustiti za naslednji mandat poprašal bi še o tem, kakšna so presečišča med učinkovitostjo načrta, med sedmim okvirnim programom in trajnostno strategijo, ki jo že imamo pravzaprav. Kar se tiče trajnostne strategije, ali je to še na mizi? Ali bo kaj spremenjeno, bo prišlo do nove dinamike. Kako torej ti tri akcijski načrti se opadajo? Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju zastavili vprašanje tudi državam članicam, ali pripravljajo akcijske načrte glede učinkovite rabe virov. Imamo obležitvene ukrepe in načrte za podnebje. Morda bi tudi pri virih morali imeti kaj takega strani držav članic. Nemčija bo četrtek zvečer v Bruslju predstavila svoj akcijski načrt za vire. In dobro bi bilo, da bi vseh 27 držav članic storilo kaj takega. Samo takrat bi lahko dobili dober pregled in bi lahko potem tudi vsako leto merili, ali smo dosegli napredek ali ne. Kar se tiče zakonodaje, še dve vprašanje. Hrup je pomembna tema. Moje vprašanje je, ali bomo tudi pri hrupom še doživeli izboljšave zakonodaje. Richard Seber je omenil zrak, gre za zunani zrak, večina ljudi sedi po pisarnah, tukaj gre za notranji zrak. Tudi tukaj imamo pomankljivosti pri zakonodaji. Ali se kaj načrtuje za izboljšavo zraka v zgradbah, kjer ljudje tudi delajo in živijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Jolajnen. Sedaj pa Chris Davis. Thank you, Chairman. Hvala. Mislim, da moramo biti pazljivi, pazljivi tudi na to, da ko gledamo na časovnico, da ne bomo dosegli dogovorov v prvem branju. To, kar dela parlament, zaenkrat ne vodi do prvega branja, do rešitve v prvem branju skupaj s svetom in odločitve. Rezultat v svetu kaže na to, da nas eh, jemljajo za samo umevne. Tako da moramo biti pazljivi pri izvajanju in sprijemanju svežnje zakonodaje. Pa še nekaj zvezi z izvajanjem zakonodaje. V nekaterih dokumentih nisem videl veliko vsebinskega, o doseganju rezultatov komisije glede in se ne osredotoča toliko na izvajanje. Nam lahko poveste nekaj številk, da pokažete, da dosegate rezultate? Naj podam en primer. Direktiva o. Direktiva o razrezu vozil. No, tu imamo že kar nekaj časa in vse od leta 2006 uh, eh, je, obstaja že zahteva, da se reciklira kar 85 odstotkov vozila in od leta 2015 naj bi ta odstotek povečali na 95 odstotkov. Kolikor vem, države članice niso niti blizu 85 odstotkom, ki se zahtevajo trenutno. Številne pa se zdi, da si sploh ne prizadevajo za to, da bi to dosegle in nobenih pritiskov ne, se ne izvaja na nje. Zakaj bi si torej prizadevale za to? Kolikor vem, gre za zakonodajni akt, ki ga kopirajo tudi druge po svetu, vendar pa je potrebno tukaj izvajanje. Recikliranje je tudi eden od ciljev pri učinkovitosti virov. Verjetno gre tukaj bolj zato, da moramo postaviti grožnje za kazni, če pride do kršitve zakonodaje. Torej, prosil bi, če bi lahko podrobneje pogledali to in nam podali tudi številke glede tega in tudi kakšne ukrepe v primeru kršitev boste izvedli, zato da se zagotovi pravilno izvajanje. Hvala. Hvala lepa, Kris. Hvala tudi za to, da ste najavili, da bo v običajnem postatku. Post postopku imamo dve branje in ne eno branje. No, samo če vi tako pravite, gospod predsedujoč, če vi ste šef. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Ajhaut. Hvala, šefe. Očitno vas lahko tako kličemo. Hvala, komisarju Potočniku, da ste predstavili učinkovitost virov Poročilo, ki smo ga sprejeli prejšnji teden na plenarnem zasedanju, daje dobro vizijo, kam želimo iti, ampak vprašanje je, kako naprej, kako zdaj izvajati in izvesti ukrepe. V veliki meri se vsi strinjamo z vizijo, vidimo gospodarski potencial, da lahko zgradimo mostove med številnimi, med vsemi strankami v parlamentu. Zdaj pa je vprašanje, kako naprej in kakšne konkretne ukrepe lahko pričakujemo. Naj povdarim samo tri točke, pri katerih bi si želel bolj konkretnih usmeritev. Prvo je seveda direktiva o ekodizajnu. To je tudi del našega poročila, kjer jasno navajamo, da je področje uporabe te direktive tako, da ga je treba razširiti in je treba upoštevati energetske in tudi neenergetske proizvode. Na ta način bi tudi izboljšali učinkovitost virov lahko pričakujemo revizijo tega in ponovni pregled, vendar pa me zanima, kdaj in ali bomo rešili področje uporabe, kar zadeva učinkovitost verov in ali bo to eden tistih svežnjev, ki jih lahko pričakujemo pred marcem naslednjega leta. To je pomembno vprašanje. Druga točka je biomasa. Kako obravnavamo biomaso? Zdaj v Evropski uniji imamo so sežigalnice in še vedno spodbujamo učinkovito rabo obnovljivih virov energijo. Vseeno pa je treba upoštevati tudi kriterij trajnosti. Vemo, da razprava poteka, zanima pa me, kdaj lahko pričakujemo konkretne in ambiciozne kriterije o trajnosti, ko govorimo o trdni biomasi. Ne govorimo o biogorivih, temveč o trdni biomasi in učinkovit sosežik. Tretja točka. Nekoliko sem presenečen, kajti v predlogu za SKP ne najdemo določenih eh, vprašanj o ciklusu hranilnih snovi. Omenjen je element biotske raznolikosti in raznovrstnosti, vendar pa vem, da vaš generalni direktorat pripravlja tudi zeleno knjigo o fosfatih, ki bo verjetno pripravljena pred poletnimi počitnicami. Ali bo ta zelena knjiga o fosfatih se uporabila kot konkretni primer, kako lahko izboljšamo pridobivanje energije iz fosfatov, namesto da moramo to uvažati. In ali se boste povezali tudi z generalnim direktoratom za energijo pri tem vprašanju, tako da ne bo prihajalo do uvaza iz Maroka in potem to odlagamo v oceane. Torej, prosim, če lahko poveste nekaj več o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, vas. Naslednja pa je Ana Rosbach. Danke, posedna. Um, ähm, ich mö... Nein, jeg tror, jeg gør det på dansk. Um, ähm, private... Ne bom raje kar po dansko, ne, ne nemško. Zasebna gospodinstva. Vsi ti zakonodajni akti, Kako se bodo izvajali v gospodinstvih, v posameznih državah članicah? Torej, kako boste to prenesli na teren, v posamezna zasebna gospodinstva? Veliko krat se zatakne prav pri gospodinstvih, saj je to vse na previsoki ravni. Ampak navadni ljudje so tisti, ki lahko naredijo nekaj pri tem in pomenijo veliko, naprimer ogrevanje stavb, alternativni viri energije, solarna, sončna energija, vetrna energija in tako naprej. Nekaj tehničnih težav pri tolmačenju, francosko tolmačenje je izpadlo. Ali menite, da bi bilo bolje, če bi nadaljevala v nemščini? Okay. Zdaj pa grem. Dobro, lahko nadaljujete. Har man tænkt sig for eksempel at, at bruge uh, øh, PR, altså... Nej, nadaljujem. Kaj pa televizija in druge možnosti obveščanja javnosti, tako da lahko sporočimo, posredujemo javnosti, da bodo ljudje razumeli, da se moramo vključiti in spremeniti naš način razmišljanja in rabo energetskih virov v vsakdanjem življenju. Govorili smo že o vodi in o nesnaženju zraka, kaj pa ostanki farmacevskih izdelkov v vodi, ne samo iz kmetijstva. Veliko rib eh, v rekah in jezerih postajajo hermafroditi zdravno zaradi teh ostankov farmacijskih sredstev v vodi. Vemo, kakšni so izpusti iz kmetijstva, kakšni pa so izpusti iz akvakulture, ti niso prav dobro znani. Vse to so teme, ki so zelo pomembne. Hvala. Rosbach, Hvala lepa, gospod Rosbach. Naslednji je gospod Rosi. Per la qua, Ja, hvala, gospod komisar, za to predstavitev. Stoža alle emisioni di CO2 da una parte, che poi la CO2 la beviamo. Hvala lepa. Kakorkoli že. Potrebno bo vse skupaj uskladiti z različnimi interesi, ki jih imamo. Potrebno bo naprimer tudi govoriti o uporabi nevarnih snovi, ki lahko zaidejo v vodo in tako dalje. Tukaj imamo lahko tisoče različnih elementov, ki lahko pridejo v vodo. Imamo sedaj dve možnosti. <clears throat> Lahko ostanemo pri tem, kar imamo, da bomo imeli še vedno eh, precej lukeno zakonodaj po Evropi in potem bomo imeli še vedno nevarne snovi, mutagene snovi, ki bodo prehajale v naravne elemente ali pa se bomo borili proti temu. In bo to postajalo vedno dražje. Kaj pravi kolega Almunja, glede tega? Pravi, da če bo konkurenčnost trpela zaradi tretjih držav, da potem tudi zakonodajna bo smiselna in da bi to lahko potem vodilo po eni strani tudi do zniževanja emisij CO2. Veliko imamo subvencij, tudi do 80 odstotkov za nekatera podjetja. In tudi za prihodnost so te subvencije do leta 2020 še predvidene. Kdo bo to plačeval? Države članice, ki podpirajo industrijo. Torej, po eni strani želimo zadati evropski industriji previsoke stroške zaradi naprimer teh kuponov za ETS. Po drugi strani pa bomo imeli težave s konkurenčnostjo in bomo imeli naprimer težave, bodo imela tudi podjetja, ki se ukvarjajo z energijo, težave do leta 2020. Kakorkoli že, tukaj je potrebno nekaj postoriti tudi na področju kakovosti zraka. Kaj? bomo torej storili. Imamo tudi države, ki imajo zelo eh, veliko karcinogenih snovi v naravnih virih, naprimer v Italiji, pa država in regija sploh ne pomagajo. In veliko krat je voda eh, onesnažena tudi še 20 metrov globoko v zemlji. Kaj naj storimo? Bomo vsi umrli za rakom? Tako. Hvala lepa. Tako smo zaključili krok koordinatorjev. Kar nekaj zadev je bilo omenjenih, sedmi okvirni program, pa tudi učinkovita raba virov. Če želimo izvesti te cilje, smo zaenkrat imeli samo samo zaveze industrije. In eh, lahko rečemo, da to ni vodilo do ničesar. Ali bo komisija dovolj pogumna, da bo internalizacijo zonanih stroškov v morebitnem predlogu tudi zajela, kot je to na prometnem področju, kjer smo dobili tudi predlog Eurovinete, strani komisije, da bi tudi torej na področju okolja uvedli to načelo. To smo zahtevali v naših poročilih na lastno pobudo v odboru lahko kaj pričakujemo strani komisije? Torej, trgovska politika, da bi to napovedali kot davek, to morda ne gre, vendar pa, če želimo resnično kaj spremeniti, potem moramo vodo in druge elemente tudi obravnavati tako, da bodo imeli določeno ceno. Zaenkrat pol milijarda prebivalcev Evropske unije to plačuje prek davkov ali bomo presekali s tem načinom in uvedli kaj novega. Prosim, gospod komisar. Quite a long list. Kar dolg se znam vprašanj. No in če bom začel razlagati nekatere stvari v tem strukturiranem dialogu v točki 2 in 3, se bom nekoliko zmedal, ampak bom poskusil. Prvo vprašanje zastavlja Richard o izvajanju kaj spada v točko 3, ampak seveda je to izjemno pomeno vprašanje. V bistvu ste rekli, da v številnih primerjih ne moramo videti nadaljnih korakov, kar je deloma res. Korenine neizvajanja so globoke in razlike med državami članicami so še globje z novim pristopom, ki smo ga poskusili uvesti pri tem novem izvajanju in novih predlogih, ki smo jih podali v okviru sporočila, smo poskusili obravnavati prav korenine problema. V bistvu gre za dva glavna problema, s katerima se soočamo v Evropi. Državljani ne zaupajo vladam in vlade ne zaupajo druga drugi. To je ključni problem pri izvajanju, ki ga moramo obravnavati vsi skupaj. Izpostavili smo dve stvari, ki jih bom na širše kasneje obrazložil. Ena stvar je oblikovanje tematskega pristopa, ko gre za znanje. Uh, tu gre preveč, za preveč priložnostno znanje, za ad hoc znanje. In kot drugo, okrepiti moramo zmogljivosti v državah članicah, zato da bodo njihovi sistemi med seboj primerljivi, tako da bodo odzivi vseh institucij, od eh, inšpekcij, sodnikov, vlad, postali primerljivi, poenoteni in bi dali boljše rezultate. Na ta način bi državljani tudi bolj zaupali vladam in tistemu, kar vlade in institucije pravijo. To, bi jo, to je bilo namenoma uvedeno v razpravo skozi to sporočilo. Kaj si želim? Jaz si želim, da bi to prišlo skozi zakonodajno zgodbo in skozi sedmi okoljski akcijski program, za katerega bi se skupaj dogovorili in skupaj naredili korake naprej. Drugačen pristop ne bo mogoč. Lahko gremo po posameznih kršitvah, kar je omenil tudi Kris. Vendar pa veste, danes popovdne bomo govorili o kršitvah na področju politike zraka. Seveda moramo narediti seznam prednostnih nalog, kar ni čudno. Moramo narediti tudi seznam prednostnih nalog pri izvajanju. Seveda je treba obravnavati tiste, ki kršijo zakonodajo, ampak imamo na stotine tist takih. In uh, v tem primeru se moramo odločiti, ali moramo hitreje napredovati pri tistih, ki dlje časa kršijo zakonodajo, ki vplivajo na več, večje število prebivalstva, kajti drugače ne moremo obravnavati vseh kršiteljev naenkrat, preveč jih je. Seveda bomo šli absolutno v to smer in temeljito razmislili o tem. Po drugi strani pa imamo 470 zaposlenih, ki so preobremenjeni. In kot veste, smo v času politike, ko ne smemo nadalje zaposlovati. In zato se vsak dan pokažejo nova vprašanja, ki bi jih morali obravnavati in rešiti. Kot rečeno, absolutno se bomo lotili tega, ampak objektivno gledano je nemogoče obravnavati vse zadeve naenkrat z enakim številom zaposlenih. Potem je jo zastavil vprašanje o naslednjem letu. Eno od pomembnih vprašanj, s katerim se ukvarjamo, je ponovni pregled politike o zraku kot sem povedal že danes, bo to zelo težavna razprava, kajti to ni lahko vprašanje Evropske unije. Če želimo obravnavati to vprašanje, moramo res se lotiti jedra problema, ki sega tudi v druge sektorje. Tako da bomo skupaj videli, kako lahko pridemo do ustreznih odgovorov. Težko je bilo, ko smo zdaj govorili o protokolu iz Göteborga in hvala Bogu smo dobili zavezo držav članic za ambicije, ki ustrezajo tudi strategiji 2020. Prišlo bo do revizije direktive NEC, ki smo jo v komisiji že večkrat odložili. To pa je tesno povezano s prizadevanji, ki bodo morale izvesti države članice. Tudi Svetovna Zdravstvena organizacija se je zavezala k temu. In za zdravje človeka je pomembno prav vprašanje kakovosti zdravja. Se to lahko pripelje do bolezni, kot je astma in druge bolezni, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi. In zato tega ne moremo ignorirati preveč je prisotno in preveč je pomembno to vprašanje. In še ena stvar, na katero se moramo, po mojem mnenju, osredotočiti. Gre za to, da moramo začeti z tranzicijsko platformo o učinkovitosti virov. V to platformo zelo zaupam in imam veliko upanja. Politike moramo bolj usmeriti v to vprašanje, in zbuditi njihovo zanimanje za učinkovitost virov. Treba je opredeliti cilje in kazalnike, se so temeljnega pomena za to. Kasneje vam bom prebral nekaj stvari, ki jih je upravil Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj. Pravkar so objavili nek dokument pred Rijom in sicer gre za 200 članov, ki podajajo sedem program v sedmih točkah. Sporočati in izobraževati, sprejeti proračun, nalagati, sprejemati, nadzorovati, koordinirati. To je enako, kot je zapisano v našem dokumentu o zagotavljanju učinkovitosti virov. Skozi to platformo učinkovitosti virov je zelo pomembno poslati sporočilo. To nujno potrebujemo in od tega pričakujem, večjo učinkovitost pri izvajanju. Omenili ste tudi težavo z ravnijo hrupa. Svetovna zdravstvena organizacija je to opredelila kot enega glavnih virov za kot pozročitelja različnih bolezni in da je treba izboljšati usmeritev direktive. Zato bo komisija kmalo začela s posvetovanji uh, za revizijo okoljske, direktive o okoljskem hrupu ter posodobila metode za merjenje ravni hrupa po Evropski uniji. Gremo torej v tej smeri. Izvajanje je prav tako vprašanje, ki sem ga že omenil. Omenjena je bila tudi direktiva o ekodizajnu. formalna revizija komisije te direktive naj bi potekala konec leta 2012. Evalvacijsko študijo direktive o ekodizajnu smo že izvedli in razširitev bi bila po našem mnenju preuranjena. V teoriji sicer lahko to predstavlja posebne okoljske vplive, vendar pa so Vendar pa je dejstvo, da metode za merjenje teh dejavnikov še niso v celoti razpoložljive. Tako da še pripravljamo metodologijo za ocenjevanje teh proizvodov. Številni zakonodajni akti bodo predmet revizije, gre za označevanje, ekoznačevanje in druge direktive. Ne samo rečem, da verjamem v direktivo o ekodizajnu in da je treba to razširiti, vendar je treba izvesti še nekaj drugih korakov prej, tako da bomo vedeli, da gremo v pravo smer, da bomo res lahko to izvajali v praksi. Če se navežem na to, kar ste rekli v povezavi z biomaso in biogorivom. Tudi to vprašanje je prisotno. Res je nujno, da ne sprejmemo napačne odločitve, saj bi se tako zablokirali in ne bi upoštevali, če ne bi upoštevali vseh stranskih učinkov na vseh področjih teh ukrepov. In potem bi nenadoma prišlo do argumentov, ki pred petimi leti mogoče še niso bili tako aktualni, danes pa so aktualni. Biomasa. Mm, nedavno smo imeli razpravo o biomasi v komisiji. Stališča so, se med seboj precej razlikujejo. Mi menimo, da je treba narediti korak naprej od sedanje situacije, kot smo jo priča danes. Gre samo za vprašanje, kako to oblikovati trdno verjamem, da vedno, kadar opravimo to vrstne preglede, ne smemo pozabiti na eno stvar. Zakaj biomasa in zakaj obnovljive viri energije in zakaj smo te politike sploh uvedli, zakaj smo se dogovorili za nje? Zato, ker gre za podnebne spremembe in da je treba obravnavati emisije CO2 in podnebne razmere in spremembe. Tako da ne pozabimo na to, ko govorimo o tem tudi danes. Absolutno nujno je, da ne pozabimo na to, naprimer zato, ker smo v to vložili zdaj veliko in tako naprej. Če bomo pozabili, kaj je ključni razlog za začetek teh politik, bomo zgrešili cilj. Kaj zadeva biomaso? in za ciklus hranilnih snovi in fosfate. Sprijeli bomo sporočilo o bioskupnosti, gospod Tajani in sam bova, to, bova pripravila to sporočilo in v njem bova obravnavala te elemente. Glede nekaterih stvari, ki so povezane z učinkovitostjo virov za fosfate, sem že povedal, da jih obravnavamo ločeno, ampak pri učinkovitosti virov sem v vodu omenil, da za naslednje leto pripravljamo dva dokumenta za dva sektorja, ki smo jih identificirali med tremi, da si zaslužita posebno pozornost. Eden je mobilnost, ta je omenjen tudi v beli knjigi in del tega je tudi hrana. Tretji del pa so stavbe oziroma zgradbe, kjer tudi pripravljamo nadaljevalni dokument z bolj konkretnimi predlogi. In potem gospa Rusbah. Ja, razširanje informacij. Seveda, tudi to zahteva našo pozornost. Moja nočna mora je, da kadar govorimo o učinkovitosti virov, vsakdo moramo govoriti o učinkovitosti virov z roko v roki z energetsko učinkovitostjo. Vendar pa je pojem učinkovitosti verov širši, zajema tudi vodo, kopno, oceane, vse to je zelo pomembno. In upam, da bo prehodna platforma za učinkovitost verov in tudi hrup, ki ga bomo ustvarili okrog tega, pomagal pri tem, da bomo začeli bolj politično razpravo in da bomo to postavili v spredje. Omenili ste tudi nacionalno platformo oziroma nacionalno ozaveščanje. To platformo za učinkovitost virov lahko uporabljamo tudi zato, da preskusimo tisto, kar bi v prihodnosti dajalo boljše rezultate pri izvajanju. To se mi zdi zelo privlačno in smiselno. Potem ostanki farmacijskih sredstev v vodi. Tudi gospod Rosi je omenil to vprašanje. No, ne vem, če bo načrt, ki ga bomo pripravili, tako imenovani blueprint, usmerjen konkretno v to. Ampak imamo že ustrezna sredstva za obravnavanje tega vprašanja. Nedavno smo posodobili seznam oziroma podali predlog, da se posodobi seznam kemičnih snovi v vodi. In prvič smo predlagali tri farmacijske izdelke, za katere se zdaj ve, da so precej nevarni. To je precej nov korak, korak naprej. Pri tem bo, predvidevam, potekala precej vroča razprava. Posodobitev tega seznama je nujna v okviru direktive, okvirne direktive za vodo. še vedno nismo nazreli stopni izvajanja pri njej. Onesnaženje s kemikalijami v vodi pa mora biti v spredju naših pozornosti. Matijas, vaše zadnje vprašanje je bilo povezano s eksternalizacijo stroškov. No, to je mogoče še tisto, kar je najlažje pri našem delu. V tem semestru smo se precej ukvarjali s tem in poskusili smo narediti nekaj, pa paziti moram, da ne povem preveč tega, kar bo zajeto v jutrišnjem predlogu. Razpravljali smo o tem, da naj bi priporočila šla v to smer, da bi države članice preusmerile pozornost k, okoljski, k okoljskemu obdavčenju in ne toliko k obdavčenju delovne sile. Dejstvo v Evropi je, da imamo visok strošek delovne sile in k temu dodaja nekaj tudi obdavčanje delovne sile. In zato si prizadevamo za premik k okoljskemu obdavčenju. Nekatere države članice pa bodo verjetno temu nasprotovale. Menimo, da bo okoljsko obdavčenje boljše kot nadaljne povečevanje tako imenovanega delovnega obdavčenja. Tudi drugi davki izhajajo iz drugih davčnih obveznosti. V tistih časih, v časih, ki so kritičnega pomena za naše gospodarstvo, je nujno oblikovati to vrsten premik obdavčenja, tako da se to uravnoteži tudi z okoljskimi vprašanji. Ja, internalizacija stroškov pa je tisto, za kar si prizadevamo. Mi se odzivamo na pobude, ki jih dobivamo preko cen. To je vprašanje, na katerem moramo sistematično delati in seveda si zasluži našo polno pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa pojdimo v drugi krok. Najprej pa še nekaj. Rad bi pozdravil novega kolega iz Portugalske. Gospod Susa, novi namestnik je tukaj. Dobrodošli v našem odboru. No pa začnimo z drugim krogom vprašanj. Prvi je gospod Florence. Eh, Res je. Najprej kratek uvod, gospod komisar, v zvezi z Rijom. Ko govorimo o Riju, se zahvaljujem parlamentu za njegov pridonesek, ki je podprl naše pogajalska eh, izhodišča. Veste, da stvari ne bodo uradno predstavljene, ampak eh, ste pa dobro seznanjeni zagotovo in eh, najbrž bodo eh, poslanci, ki bodo tam, torej vsi veste, da smo pripravljeni pomagati, veste, da smo marsikaj že storili v zvezi z akreditacijami, torej računajte na nas, kakorkoli že boste prisotni tam. Strinjamo se z vami, kar se tiče stroškov, svoj delež bomo skušali zmanjšati v neposrednih pogajanjih ali pa v prioritetnih eh, eh, dejavnosti. Kar se tiče vsebine, zahtevali smo, da bi eh, pripeljal Rio do konkretnih rezultatov, do konkretnih ukrepov, do konkretnih ciljev. Naš glavni cilj tukaj je, naša glavna prioriteta je da se dogovorimo glede ciljev in konkretnih dejavnosti. Naši predlogi govorijo predvsem o trajnostni energiji, o vodi, o zemljskih eh, ekosistemih in tako naprej, o obravnavanju odpadkov. Vse to smo, je bilo tudi zapisano v resoluciji parlamenta in vsi ti predlogi so seveda bistveni tudi za boj proti revščini. Zagotoviti moramo namreč blaginjo, eh, pre, preoblikovati socialne razsežnosti in dejansko tukaj eh, postaviti pod vprašaj nekatere toge pristope do sedaj. Rio ni le, ne govori le o, o okolju, o, eh, eh, torej le o okolju, ampak tudi o trajnostnem razvoju, zaščita zemlje, tav, eh, vode in tako naprej so bistveni, če želimo zagotoviti tudi varnost prehrane. Eh, ogromne, več milijard ljudi na svetu je odvisnih od tega in civilna družba in pos, eh, podjetja morajo tukaj odigrati prav tako ustrezno vlogo, kar je še dodaten razlog za to, da ozelenimo te cilje in uh, uh, dejavnosti. Torej, tu so trajnostni vidiki in kar mi predlagamo v zvezi z zelenim gospodarstvom je uh, vse to, kar lahko ukrepimo se vključi v ta proces. Gre seveda tudi za uresničevanje milenijskih ciljev, potrebujemo ustrezen okvir tudi za obdobje po letu 2050 in seveda vse skupaj mora zagotoviti, da bomo na holističen, celovit način odgovorili na izzive, ki so pred nami. Kar se tiče implementacije, treba je upraviti vse vire, domače, tuje, mednarodne, nacionalne, eh, vse inštitucije, ki so, delujo na tem področju in vsekakor bomo vsi skupaj morali delati na poti k uresničevanju ciljev. Okoljska agencija UNEP eh, je tudi bila podarjena strani parlamenta, vse to mora torej zagotoviti ustrezne reforme za trajnostni razvoj. Kar nas skrbi je tudi počasnost pogajanj, to bi lahko bilo problematično, zaradi tega bodo spet ogroženi naši cili in po Riju pa mora biti dejansko trajnostni razvoj v ospredju vseh razvojnih politik v Evropski uniji, če želimo biti dosledni tako znotraj EU kot na mednarodni ravni. Vsekakor moramo iz Rija narediti nekaj, kar bo dejansko nekaj pomenilo, kar bo konkretno in tu se zahvaljujemo naprej za parlamentovo podporo. Samo še nekaj besed o e, vodi. Sporočilo bo, e, poročilo bo objavljeno novembra. Zagotoviti moramo dovolj dobre, kakovostne vode za ljudi in za okolje in za podjetja. Tu bo več povezanih dejavnosti, izvajanje, integracija in pa seveda zaključitev obstoječega okvira. Prejšnji teden smo se na konferenci o vodi pogovarjali z številnimi udeleženimi stranmi, hkrati pa seveda stvari potekajo, bodo potekale še do 7. junija, ravno zaradi tega, da dobimo ustrezne, uh, ustrezni input za to poročilo. Vesel, se bo, vesel sem, da se bomo lahko tudi danes o tem pogovarjali. Uh, vidim, da je na eh, dnevnem redu tudi poročilo gospoda Zeberja. In vsekakor bomo veseli vseh vaših predlogov. 10. maja smo sprejeli Evropski inovacijsko partnerstvo, ki govori tudi o vodi, Tu potrebujemo, seveda govorimo o tem, inovativne rešitve za številne izzive v zvezi z vodo in drugič imamo eh, številne trge po svetu, ki se razvijajo na področju vode in tudi Evropska unija mora tukaj ustrezno delovati, ustrezno sodelovati in pripeljati dobre in maga, po, po možnosti pripeljati tudi ustrezne rešitve od drugot v Evropsko unijo. Bil sem na Danskem, tam sem videl proizvodnjo uh, do eh, zelo zanimivih črpalj za vodo in oni so iz, izrazito uspešni, torej tudi v teh težkih časih so zelo učinkoviti. Potem bomo, moramo upoštevati ustrezne nacionalne pobude, seveda bom pa tu vesel vaših pogledov v zvezi z vsemi temi pomembnimi vprašanji. Vielen Dank. Ähm. Hvala lepa tema Rio plus 20 je pomembna tudi za delegacijo. Mislim, da bomo tudi na drugih ravneh se o tem pogovarjali. Tudi parlament in komisija in tudi Ševčovič je tisti pravi partner za nas, kako bi v bolj meri v prihodnosti vključili parlament v delegacije komisije in sveta in da bomo potem tudi na kraju samem lahko razumno delali. Konec koncev, tukaj v našem odboru in v parlamentu nasplošno bo potrebno spremati odločitve, ki jih je potem potrebno zastopati v voljenih okrajih, v prestolnicah. In zato bomo o tej temi še govorili, kako bo parlament v prihodnje na razumen, smiselen način udeležen pri delegacijah. Tako da bomo lahko tudi udeleženi in da bomo lahko potem na kraju samem tudi ustrezno delovali, ne pa, da bomo potem razdeljeni na tri ali štiri delegacije. Tako, začenjamo. Richard Seber. Hvala lepa. Imamo poročilo, da bi na komisijo rezervirala 120 prostorov v Rio. 120. Ali je to res? Ali so to samo govorice? To me je resnično zanima, ker nas kot odbora ni in bi res rad vedel, če je to res. Every... Če bi poznal vse podatke, potem bi bil čarovnik, torej res se sliši izjemno visoko to število, ampak kot sem že povedal, potem, ko smo slišali sporočilo Evropskega parlamenta smo dejansko eh, tudi mi svojim službam naročili in drugim službam naročili, da moramo ravnati odgovorno, razumno in upoštevajoč današnje razmere v Evropski uniji. Po drugi strani bi pa povedal še tole. Mi moramo izpeljati svoj posel v Riju in tam želimo izpeljati svoj posel in tja bomo pripeljali vse tiste, ki nam to lahko pomagajo storiti. Hvala. Hvala lepa. Prvi na seznamu govornikov je kolega Karl Heinz Florenc. Prosim. Komis. Hvala lepa, gospod komisar. Prva težava je, da ste moj najbolj priljubljen komisar. Druga težava pa je, da imam največ, največ z vašo generalno našim generalnim direktoratom. Nisem zadovoljen z vašo navedbo, da je toliko nove zakonodaje v pripravi. Se tako mora biti, ampak realistično pogledamo, kaj smo izvedli. Če si pogledamo to, potem lahko rečemo, da je to enostavno udarec v prazno. Če si ogledamo ukvirno direktivo o vodi, lahko rečemo, da je to velika katastrofa. Lahko si podamo roke in rečemo, bili smo dobri, če pa si potem pogledamo prehode pri mejah, naprimer, ko določena reka teče iz ene države v drugo, naprimer, in si pogledamo, kakšne so mejne vrednosti. Tukaj imamo vrednosti, ki so že prepovedene v določeni državi, v drugi pa ne in komisija nič ne more storiti. Zato, ker je pri vodni politiki in pri okvirni direktivi vse tako na široko navedeno, da komisija ima zvezane roke. Torej, nadzorna funkcija komisije je potrebna in zato je potrebno spremeniti kar nekaj direktiv. Pri direktivi odpadki lahko vsaka država članica počne, kar hoče. Italija počne, kar hoče. In uh, opredelili smo odpadke kot x in potem nadzorniki prihajajo, pa vedo, da je odpadek, torej ta komponenta x in ne morejo nič storiti, ker zdaj bi se dejal in omenjal tudi direktivo o avtomobilih. In uh, sem menil, da je to odlična zadeva, ker sem bil tudi poročevalec, pa ni. Zato, ker lahko vsak lastnik avtomobila na koncu pove, da avtomobil še vedno deluje, tudi če nima, naprimer, gum, pneumatik. vsi avtomobili, gospod komisar, ki so že namenjeni za razrez, gredo v vzhodno Evropo in podjetja MSP, ki se specializirajo za reciklažo, so bankrotirala, ker nimajo starih avtomobilov. Potrebno je torej spremeniti direktive, ki jih imamo, ne pa pripraviti novih, jih izboljšati, narediti bolj učinkovite ocene o, o prijaznosti okolju. Seveda, o tem se veliko govori, ampak tu se lahko samo smajem temu. Na nizozemskem je ta pojem popolnoma drugačen kot v Nemčiji. Ne vem, kateri je boljši, vendar pa tukaj gre za zelo različne pojme. Torej, počnemo manj, pa tukaj počnimo, počnemo, počnimo bolje, tako kot državljani to bolje razumeli. Torej, velike težave imam, zelo ste mi všeč kot komisar. Uh, vendar pa ta nadzorna funkcija, tukaj bi morala vaša ekipa biti bolj odločna. Hvala lepa, sedaj pa Judith Merkis. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, najprej naj vam čestitam, kajti, spoštovani kolegi, ne le danes, ne le na odboru za okolje, eh, zastavljamo vprašanje. Gospod komisar je dejansko vse čas na voljo, tudi prek Twitterja, odgovarja tudi na vprašanja prek Twitterja, kar se mi je zgodilo prejšnji teden. Zastavila sem mu dve vprašanji in takoj sem dobila odgovor. Resnično, najlepša hvala za to in vse čestitke. Naj gremo zdaj iz velike maj, na majhno sliko. Povedali ste, kolegi, ja, kar nekaj velikih zadev je, ampak eh, zanima me pa, pa nekaj zelo majhnega, drobcenega. Namreč, kar se tiče biomase, res, to je velik problem. Mislim, da smo se o tem že pogosto pogovarjali, tudi poročilo Grebrandi govori o tem. Kdaj bomo prenehali z sežiganjem recikli, reciklabilnih materialov, kajti biomasa se prepogosto še vedno uporablja, namesto da bi bila uporabljena za druge namene. In končno moje vprašanje, kar se tiče uh, uh, ukinitve zemeljskih uh, torej, odlagališč za odpadke, kako je s tem? Ali se bo to srečno zaključilo v zakonodaji za leto 2020? Kako je s tem? Namreč ko govorimo o. E, e, e, vi štejete sprejemanje zdravil kot onesnaževanje, ampak pravzaprav tu ne gre za dobesedno za onesnaževanje pri zdravilih, pri antibiotikih predvsem. Morda se je o tem težko pogovarjati javno, ampak namreč lahko, da so v teh uh, zdravilih še uporabne snovi in zaradi tega bi bilo morda dobro, da vendarle se jih ne o, o, eh, obravnava le kot onesnaževala. Potem pa, če grem še na nekoliko drobnejšo raven, tule vidimo plastično steklenico, napolnjeno z vašo priljubljeno snovjo vodo. Zakaj vodo transportiramo pri, pri, vozimo v Evropo in iz Evrope, eh, vidimo, da gre pravzaprav eh, nekaj, kar je primerljivo z vodo iz pipe. Ali ni popoln nesmisel, da prevažamo, prevažamo plastične steklenice polne vode v Evropo in iz Evrope in med državami? Kaj, kaj nameravati storiti v zvezi s tem v vaši omenjeni direktivi oziroma vaši strategiji? V parlamentu eh, skušamo nehati s tem, lepo vas prosim, kolegi, podpišite tisti, ki še niste podpisali dokument v zvezi s tem, zato da bomo prišli do boljših alternativ. Potem pa še res najdrobnejša zadeva, kar se tiče uh, uh, širitve nanodelcev in uh, tega področja mislim, da moramo tukaj nekaj narediti, kajti ogromno stvari še vedno, torej nanodelci uh, potujejo na okoli, uh, potem imamo tudi eh, podobne snovi v teh steklenicah, pa še v nekaterih drugih proizvodih. Namreč, ali bodo te stvari ustrezno obravnavane v zakonodajnih predlogih, ne le v vaši strategiji. Hvala lepa. Hvala lepa, Judith Merki, za dve minuti. Naj povem, da je to vzorno, kar počne komisar na Twitterju. Tudi sam to redno spremljam. In Janez Potočnik je resnično nekdo, ki obvlada Twitter in socialne medije in redno teče izmenjava med vsemi skupinami, zastopniki interesnih skupin, tudi državljankami in državljani. Vzorno je to organizirano. Naslednji je kolega Garbrandi. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala komisarju za to, da je tukaj in da sodeluje z nami, z našo neformalno tudi delegacijo za Rio res cenimo, da ste pripravljeni tako tesno sodelovati z nami, tudi za neformalno delegacijo. Torej. Osebno mislim, da še vedno ni prepozno, da to neformalno delegacijo na nek način eh, spremenimo v formalno, ampak to je druga zadeva. Lepo je bilo danes slišati da so v Nemčiji postavili svetovni rekord eh, pri proizvodni solarne energije. Namreč toliko energije prihaja od sonca, zaradi lepega vremena seveda, mislim, da je šlo za 22 tisoč megavatov, kar naj bi ustrezalo 20 jedrskim elektrarnam, kar je izjemno. To je pet, bilo 50 odstotkov celotne porabe energije v Nemčiji. To sem tvitnil zelo, eh, z velikim veseljem danes in potem dobil eh, odziv od nekoga, ki je rekel, ja, ampak koliko je pa to stalo? To je le primer, ampak je zelo lep primer pozitivne zgodbe o novi energiji, energiji za vse. Potem pa dobimo tak odziv, kakorkoli. Eh, meni se zdi, da se države članice podobno eh, odzivajo na učinkovitost virov, pa tudi na naše eh, zauzemanje za Rijo. Potrebujemo takšen, pozi, takšnega pozitivnega duha, zato da bomo seveda ugotovili, da naše gospodarstvo pa še caplja zadaj. Kako je z vlogo držav članic pri Riju? To bi me zanimalo in zanimalo bi me tudi, kaj se je dogajalo v New Yorku oziroma kaj se dogaja tam v zadnjem krogu pogajanj. In končno, razmišljal sem o tem le. Imamo 77 držav, ki so pripravljene sodelovati z nami v Riju, potem pa so nekatere države, ki tega ne želijo. Ali bi bilo mogoče, da po Riju, namreč če Rio ne bo uspešen, da vzpostavimo neko koalicijo voljnih tistih držav, ki so pripravljene iti naprej z trajnostnim razvojem na način, ki se nam zdi pomemben, potreben in ali lahko tu zagotovimo neke koristi tudi za te države, ki bi bile v takšni koaliciji voljnih, zato da bi na nek način znova spodbudili in šli proti tistemu, kar resnično potrebujemo in za kar verjamemo, da je pravzaprav pomembno tudi v Riju in zaradi česar je ta konferenca organizirana. Hvala lepa, gospod Grbrandi. Sledi gospa Brije za zelene. Merci, uh, mer hvala, gospod komisar, hvala za ta briefing. Hvala tudi za uradne akreditacije, ki nam bodo omogočile naši neuradni delegaciji, da vendarle sodelujemo in prisostvujemo uradnim pogajanjem v Riju. Vsekakor lahko računate na nas, pomagali vam bomo, podprli vas bomo. In kot ste že povedali, eh, mora biti stališče Evropske unije enotno in eh, je seveda tudi skladno z resolucijo Evropskega parlamenta. Nim imela bi nekaj vprašanj v zvezi z pripravo vrha. Namreč, kar nekaj elementov je, ki me skrbijo. In v tem okviru je prvi tak element ta, da sem v francoskem tisku prebrala, izjavo brazilske vlade, ki je rekla, da v nasprotju z vrhom 92, torej da je zdaj cilj 2012 eh, manj okolje in bolj ekonomija, gospodarstvo. To odpira prvo vprašanje. V okviru parlamenta smo skušali opredeliti tisto, kar naj bi pomenilo zeleno gospodarstvo. In Danes, kako je s pogajanji, kako vi vidite stvari? Ali zeleno gospodarstvo res je nekaj, o čemer razmišlja Evropski parlament, o čemer razmišlja Evropska unija, ali gre tu dejansko za trajnostni razvoj, ali gre tu dejansko za upoštevanje trajnosti virov, pa tudi socialne enakosti, kajti 20 let po vrhu leta 1992, potem, eh, kar smo videli v Stokholmu, Eh, ne moremo reči, da, okolj, da je okoljska kriza rešena in ne moremo reči, da eh, lahko zdaj rečemo o tem, da eh, bo ekonomska kriza rešena za spremembo razvojnega eh, eh okvira na račun okolja. In drugič, civilna družba nas je opozorila na eh, uničevanje gozda v Braziliji, na deforestacijo tam. In ne vem, sprašujem se, ali je to, ki je omenjeno, namreč ta signal, ki smo ga dobili, eh, moramo upoštevati. In kar se tiče zelenega gospodarstva, eh, imamo resolucijo Evropskega parlamenta o skupnem dobrem. Kako je s tem? Ali so tu kakšna nova načela? Samo še minutko, prosim kako je z eh, načeli, ki so bila tukaj opredeljena, z pravicami, gre za nove zadeve, kakšno je stališče Evropske unije, kakšno je stališče drugih pogajalcev in ali so tu kakšne možnosti, da bomo prišli do česa novega na teh področjih. Hvala lepa. Hvala lepa za ti dve minuti. Sledi gospod Rudski. Ja, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, Hvala, predsedujoči. Dovolite mi, da eh, se tudi sam razveselim in čestitam za ta briefing gospodu komisarju. Vesel sem, da je danes spet med nami. Ne strinjam se posem s kolego Gerbrandijem, ko je govoril o sončnih centralah, kajti eh, vem, da je to področje tudi problematično za nekatera energetska podjetja pri nas, v moji državi, kajti eh, to prinaša neko neravnovesje na evropski ravni. No, ampak to ni tisto, o čemer sem hotel govoriti. Govoril bi o konferenci eh, Rio 20. Posebno se strinjam z odločitvijo parlamenta, da ne sodeluje v, pod takšnimi omenjenimi pogoji za svojo delegacijo. cenim vašo izjavo oziroma pripravljenost za podporo eh, neuradni delegaciji, hkrati pa upam, neodvisno od eh, tega, ali bomo tam prisotni ali ne, vsekakor naš odbor bo, eh, verjamemo, da bo ustrezno podrobno obveščen o poteku konference. Vprašanje. Veliko stvari se bo tam obravnavalo in moje vprašanje bi bilo v zvezi z vodo. Namreč voda v Evropi je zelo pomembno vprašanje, toliko bolj pomembno pa v državah v razvoju, še posebej, kar se tiče pitne vode. Tukaj pogosto pravimo, da, morajo, da mora severni, eh, bogati sever pomagati revnemu jugu, ampak, ampak ali mislite, da se bo Rio končal kot ponavadi za neko splošno izjavo? nekonkretno splošno izjavo o naši podpori določenim državam, ali pa mislite, da bo vendarle prinesel neke konkretne korake, konkretne ukrepe, kar se tiče predvsem tehnološke podpore v zvezi s pitno vodo. Hvala lepa. Naslednja govornica je kolegica Kukovič. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, spoštovani gospod komisar, v globoki dilemi sem ob razmišljanju, da v življenju potrebujemo delo, potrebujemo ustvarjalnost in potrebujemo zdravje. Kako poiskati tu ravnovesje? Zdravja se zavedamo takrat, ko ga nimamo. V krizi, kakršna je danes, gospodarski krizi, se seveda moramo tudi zavedati, kaj še prenesejo podjetja, kaj še prenese gospodarstvo. In zaradi tega bi morali tudi z vidika te krize izjemno upoštevati merila, ki podpirajo trajnost in ki so v realnosti tudi eh, lahko eh, jih je možno implementirati. Kajti Evropa je znana po tem, da je najboljša pri obvladovanju okoljskih tehnologij in da je to tudi ena velika, eh, ena velika poslovna priložnost. Eh, poslovna priložnost pa seveda do tiste meje, do kjer podjetja v Evropi in na svetu zmorejo plačati, da zmorejo plačati dodatno čiščenje vode, da zmorejo plačati dodatne zaprte tokokroge. Skratka, v vsem tem je po moje treba izjemno skalkulirati, da vidimo, kaj je realno in eh, vendar moja domovina Slovenija je tista, ki je izjemno bogata z vodo. Eh, tudi s toplo vodo, tudi s tem, da je ta voda lahko uporabljena kot energetski vir, kot vir za zdravstveni turizem. Skratka, vse, kar, kar je moč iz vode narediti. Pa vendar, eh, kot pravim, eh, pozivam tudi pri predlogu zakonodaj in varijo k težnji za uravnoteženost, da lahko ima pri tem industrija velik izziv, ampak do kje ga zmore. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Sanoni. Hvala komusar, komisarju za zanimiv uvod. Eh, zelo pozorno sem poslušal, kar ste povedali. Kakšni so vaši nameni v zvezi z eh, zakonodajnimi predlogi za leto 2014. To bo zelo zanimivo. Mislim, da tu obstaja še en, ena težava in sicer, da bi lahko izvajanje eh, te direktive bilo problematično, recimo določenih direktav, direktiv, direktive recimo o vodi, kar nekaj držav članic je, ki je ne izvajajo. Kar nekaj držav članic ni opredelilo hidroloških bazenov, ne vemo, koliko vode imajo, kakšna je kakovost te vode, kako se jo izkorišča in tako naprej. Torej, potrebovali bi neko celovito politiko za vodo. Imamo namreč, recimo sam govorim o severovzhodu Italije, o, o Patski nižini, tu je veliko vprašanje, eh, kako je z vodo, kako je z plastmi vode eh, oziroma potalnica je pogosto onesnažena, imamo določene eh, vire onesnaženja, kot so smetišča, eh, odlagališča, ki so neurejena. Torej, stvari so zelo slabe, tudi zato, ker se direktiva preprosto ne izvaja. Torej, kaj lahko stori komisija? Nadzorovati mora zadeve, jih spremljati in opozarjati države članice, kajti eh, eh, Blueprint naj bi ravno omogočal boljšo, boljše ravnanje z vodo. Če bodo namreč države članice še naprej stvari počele tako, kot jih počno, bodo posledice take, da bo vedno več razlik v naravni Evropske unije, da bomo imeli državljane, ki bodo dobro zaščiteni in tiste, ki sploh ne bodo, kar se tiče vode, torej velike razlike bodo nastale in seveda je tukaj varnost vode, oskrbe z vodo zelo pomembna. Treba je torej bolje nadzorovati stvari in pritisniti tudi na ustrezne akterje, da bodo spoštovali predpise. Govoriti, govorili ste tudi o direktivi za zrak. Imamo v Evropi določena območja, kjer državljani že leta dihajo zelo slab zrak, pa niso na noben način zaščiteni. Imamo torej tu že ustrezne odzive poročilo Gerbrandi nekaj govori o tem. Govorimo tudi o učinkovitosti virov, začnimo torej s tem, ampak ukvarjajmo se z ustreznimi emisijami, zniženjem emisij in tako naprej. Kako lahko gremo tu naprej za to, da bo urejeno tudi vprašanje sežigalnic? ravno v območjih, kjer že tako ali tako imajo slab zrak. Komisija bi bilo dobro, da nekaj tu stori. Hvala. Hvala lepa. Komisar, izvolite, če lahko odgovorite. Uh, uh, Spet je bilo veliko izvajanja in Karl Heinz je tudi to omenil. Nekaj sem omenil že v uvodu, ampak uh, vseeno. Celoti se strinjam z vašimi zaključnimi ugotovitvami, ki je, da so spremembe nujne. Res je skrajni čas, da naredimo nekaj, da bo sistem bolj učinkovit. Glede upravljanja in izvajanja okvirne direktive za vode, veliko tega bomo obravnavali tudi pri obravnavi tako imenovanega blueprinta, načrta za notranje vodne tokove, analiziramo vse predloge in potem bomo podali odgovore glede tega, kaj je treba narediti in kje trenutno smo. Kje je razlog za to? Zdaj se soočamo z izvajanjem, ki še ne daje dovolj zaupanja, da je okvirna direktiva o vodah učinkovita. Pa ne bom nekoliko bolj konkreten. Danes nimamo nobene možnosti da bi šli do vod in izmerili, kaj je v vodah. To opravljajo države članice. Običajno zakonodaja jasno navaja, kako naj poteka poročanje nam. Naprimer pri zraku. Zdaj čakamo na rezultate prejšnjega leta in države članice imajo pravico podati rezultate deset mesecev po koncu predhodnega leta. Kar pomeni, da ne sledimo trenutni situaciji na terenu. In to je tisto, kar bi želel obravnavati. In temu bomo posvetili pozornost. O biomasi sem že govoril. Za deben kar zadeva prepoved, vemo, moramo vedeti, da imamo to tudi v zakonodaji. Za leto 2020 je zdaj to omejeno na reciklirane materijale. Komisija je predvidela, da bo pripravila pregled obstoječa pravila za pridobivanje, recikliranje in ostale cilje za to, da se bomo osredotočili na ponovno rabo in znižali ostanke na nič. Ta mejnik imamo v mislih. Kar pa zadeva plastiko in vse ostale specifične stvari, ki ste jih omenili, naj rečem samo to. Pravilo, ki mu sledimo, naših zakonodajnih predlogih je, da damo dovolj znanstvenih dokazov, imeti moramo dovolj zanesljive dokaze, da bo tisto, kar predlagamo, tudi delovalo v praksi. In zato pripravljamo študije, včasih imamo posvetovanja. Skratka, zagotoviti moramo, da delamo nekaj, kar je dobro. Glede plastičnih steklenic oziroma plastenk. Edini moj komentar je, da druga zakonodaja Evropske unije je del celokupne zakonodaje, ki jo moramo upoštevati in poskusiti izvajati. Zlasti imamo v mislih zakonodaja o notranjem trgu in to so seveda stvari, ki so danes del našega vsakdana. in mogoče so tudi tukaj tudi omejitve na regionalni, lokalni ravni in da proizvajalce, ki nekaj proizvajajo v Belgiji, morajo ponuditi to po ugodnejši ceni, zato ker imajo niže proizvodne stroške. Ampak sem razumel vaše pripombe in pomisleke v zvezi s tem. Potem glede vroče razprave o sončni energiji. To je zdaj osebni komentar. Prej sem bil komisar za znanost in tehnologije in raziskave, ampak stavil bi, da v daljni prihodnosti bo tista prava moč, ki jo bomo pridobivali, pravi vir, narava in zlasti sonce. Narava je tista, ki nas uči in zaenkrat se še ne učimo dovolj od narave. Če pa se bomo učili od narave, bomo videli, da je sončna energija tisti pravi odgovor. Ampak ker bo to v daljni prihodnosti, verjetno ne bom mogel požeti uspeha moje stave. Glede na črto za Rijo. Evropska unija je močna, tako močna, kot je združena in naše sporočilo bo enako močno bo tako močno samo, če bomo združeni in enotni. Kajti to bo Evropa, ki bo močna in ki je ne bo mogoče ignorirati in ki lahko pomeni nekaj novega in lahko pripelje do spremembe. Glede New Yorka, danes je začela razprava o tem. Na koncu dneva bom izvedel, kaj se je dogajalo danes, tako da vam ne morem povedali, povedati še ta trenutek. Kolikor pa vem, je na mizi nov predlog dokumenta za New York in prva ocena je, da je to korak v pravo smer. Potem koalicija voljnih. Na tej stopni je moj predlog samo, da naj naredimo Rio uspešen potem pa bomo videli, kako naprej. Potem problem, ki ste ga omenili vi, zeleno gospodarstvo. Razumevanje koncepta zelenega gospodarstva ali ekonomije je to še vedno koncept, ki ga bomo obravnavali v Riju. Včasih se na to gleda kot na cilje in predloge, ki se predlagajo državnemu razvoju in potem moramo to uskladiti z možnostmi za izvajanje. Ko govorimo o teh ciljih, ki smo jih predlagali, te cilje postavljamo sami sebi. Naloga, ki je pred razvitimi državami, je zelo težka. Gre za preoblikovanje našega gospodarstva tako, da bo bolj odporno tudi z okoljskega vidika. In tako moramo to razumeti kot zeleno ekonomijo, ki bo predstavljala drugačno zgodbo kot gospodarstvo v preteklosti gre za preoblikovanje samih sebe. In mi moramo biti vodilni pri tem. Pomembno tu pa je, da se razume zeleno gospodarstvo kot koncept, ki predstavlja neke vrste zavoro za tradicionalno gospodarstvo, ki ima številne vire. Ampak ni tako če bi bilo z javnim gospodarstvom vse v redu, sploh ne bi govorili o zelenem gospodarstvu. Zato, ker je tradicionalno gospodarstvo omejeno, smo začeli govoriti o zelenem gospodarstvu, o socialni vključenosti, o okoljski vključenosti, o odpornosti gospodarstva. Vse te stvari morajo biti del prihodnjega gospodarstva, ki je lahko tako, ki mora biti tako, da bomo lahko še vedno uspevali in da bomo lahko uspešni in se spopadli s vprašanji, s katerimi se soočamo danes. Tako, da bomo lahko presegli ovire, s katerimi se srečuje tako imenovano arjavo gospodarstvo. Glede nadaljnih usmeritev za Rio, sledimo nedavnim zadnjim dogodkom. Verjamemo, da bodo kolegi pripravili dobro konferenco in to tesno spremljamo. Vprašanje vode sem že omenil in ravnovesje, ki ga je omenila gospa Mazej Kukovič. Ja, seveda imate prav, seveda moramo upoštevati vse to. Edino, kar bi dodal k tistemu, kar ste povedali, je, da pri številnih vprašanjih, o katerih govorimo v okviru učinkovitosti verov, na to so vprašanja, ki dejansko nakazujejo na to, kako moramo izboljšati konkurenčnost, relativno konkurenčnost Evrope v prihodnosti. Zelo smo odvisni od inputov. Cene virov se povišujejo in številna podjetja to ignorirajo. In če bodo to naredila, če bodo to delala še naprej, bodo časi za evropsko konkurenčnost v prihodnosti zelo boleče. Uporaba manj verov, manj surovin. To je tisto, kar moramo narediti. Recikliranje je potrebno. In na to smo opozarjali podjetja že v preteklosti. To ravnovesje je precej prisotno. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Aha, še tri strani imam tukaj pri sebi. Ampak imamo problem, pravi predsedujoči. Še kar nekaj kolegov je prosilo za besedo. Že prejšnji teden spet prejšnji teden, dva pa še danes. Ali je možno, da vsakemu damo na voljo po eno minuto? Je to možno? Ja, živi smo in vse je mogoče. Ja, izvolite, beseda je vaše za uvod. Quite... Kratek bom. Mislim, da je resnično pomembno, da spregovorimo tudi o izvajanju. Komunikacija o izvajanju. 7. marca smo to sprejeli, je zato, da pomagamo državam članicam, da bi dosegli boljše rezultate, ko bi bolje razvijale že obstoječa orodja. Če bi prihajalo do pomislekov, da bi naj to izvedli, smo izvedli tudi študije, ki kažejo, da bomo veliko privačevali. Če bomo dobro izvajali na področju odpadkov, naprimer, bi polno izvajanje evropske zakonodaje ustvarilo 400 tisoč delovnih mest in imeli bi 72 milijard evrov eh, stroškov manj, kot če tega ne bi imeli na leto. Prav tako želimo zniževati administrativne stroške, vendar pa moramo si zapomniti, da če ne bomo izpolnjevali zakonodaje, bodo stroški še veliko višji. V sporočilu se osredotočamo na dve temi – znanje in odzivnost. Kar se znanja tiče, lahko strukture še izboljšamo, kako bi izvedbo dosegli v praksi. To je v sklopu širših družbenih ciljev, da bi naj uporabljali okolju prijazno zakonodajo. Predlagamo, da bi izkoriščali omrežja za izmenjavo okoljskih informacij, da bi aktualno dobivali prave ustrezne informacije. Dan danes pridobimo ad hoc informacije prevečkrat. Da bi si želeli zagotoviti tudi večjo preglednost znotraj držav članic in da bi bili bolj pregledni tudi sami in bi izboljšali kakovost poročanja na ravni EU. Potrebno je vključiti Evropsko okoljsko agencijo za verifikacijo in popravke informacij o izvajanju, pa tako je potrebno se izogniti razkoraku pri informacijah na nacionalni ravni in potrebno je uporabiti program LIFE in druge programe za podporo dobrih informacijskih sistemov. Drugič, kar se tiče odzivnosti, želimo okrepiti inšpekcije in nadzorne sisteme. To temelji na priporočilo glede sedanjih nadzornih kriterijev in lahko bi morda dodali še dodatne nadzorne določbe v prihodnje. Prav tako si želimo razviti neko obliko sodelovanja na ravni Evropske unije, morda večja poblastila za komisijo ali pa da bi morda imeli tudi zajemni nadzor med državami članicami ali skupne inšpekcije potrebno je potem tudi okrepiti odzivnost državčanic na pritožbe državljanov. Zato predlagamo, da bi vzpostavili mehanizem za pritožbe z ustreznimi organi in tukaj bi bilo to na nacionalni ravni, imeli bi možnost medijacije in eh, alternativno reševanje sporov. Prav tako skušamo zagotoviti dostop do sodnih postopkov za državljane, ki menijo, da se evropska pravila kršijo. Predlagamo omrežja, toživce, sodnike, ombudsmana, državne odvetnike, zato da bi lahko se skupaj bolje izvajali. In končno predlagamo tudi partnerske dogovore o sodelovanju. Tukaj bi imeli kombinacijo različnih državnih organov, pri podpori izvajanju. To je morda najbolj revolucionarna zadeva, kajti pravzaprav pravimo, dajmo skupaj se osredotočiti na dva, tri področja, kjer eh, menimo, da je potrebno stvari zagnati, ker prihaja do zastojev. In tako vi pripravite odgovor, mi bomo pa nadzirali skupaj, ali je to ustrezno ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa, Janes. Eno vprašanje, maksimalno minuta. Prvi je Gaston Franco, prosim. Merci, Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, za nas, eh, mi iz juga Evrope imamo težavo. Torej, vprašal bi vas naslednje. Kdaj bo komisija pripravila specifičen eh, zakonodajni Eh, dokument oziroma predlog v zvezi z um, vrstami živalskimi oziroma rastlinskimi vrstami, ki napadajo avtohtone vrste eh, in kako je za fitosanitarno zakonodajo, ki jo revidirate, glede na to, da je bilo že predvidene nekatere zadeve, so bile tukaj urejene, torej kako boste uredili to področje? Vespont. Smaj, eh, min fråga är om hormonstörande ämnen. Eh, det... Hvala lepa. Moje vprašanje zadeva določene snovi, ki so lahko nevarne. Potrebujemo več raziskav, več znanja in boljše opredelitve teh snovi. Prav tako pa imamo previdnostno načelo, ki pravi, da moramo poskušati prepovedati snovi, če ugotovimo, da so resnično lahko nevarne. Ali načrtujete kakšne konkretne ukrepe za zaščito nas samih, pa tudi za zaščito prosto živečih rastlin in živali? Hvala lepa. Gerling? Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Kar se izvajanja tiče. Zakaj je toliko težav s tem in toliko primerov neizvajanja? Zato, ker postopek, ki ga uporabljamo v Evropski uniji za udejanjanje direktiv in uredb, imamo zelo veliko krat veliko kompromisov. To pomeni, da ljudje niso zavezani načelom, ki tičijo za direktivami. Zato potem zavračujejo in rada bi predlagala, da si to gledamo z drugega vidika. Namesto, da imamo inšpekcije in povečan nadzor, bi si morali ogledati sestavo direktiv, vsebino. Morda bi jih lahko poenostavili in naredili bolj spremljive. Naprimer, predlagam, februara 2012 je komisija objavila poročilo o previdnostnem načelu, kjer pravijo, da mora predtem biti izvedena ocena tvegan. In to rutinsko ignorirajo in to študije kažejo lahko potrdite, da vaše osebje rutinsko sledi temu pravilu komisije, da se zavedajo, kako naj to izvajajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Kortines. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar. Dve točke se vedno pojavita in seveda gre za vodo. Zdi se mi, da je celotna okoljska politika nekaj, kar je preveč prevedeno v pravni jezik. Vse je zastavljeno v pravnih pojmih in je eh, potrebno sedaj te zakone obogati. Potrebujemo več preglednosti, potrebujemo več znanja glede tega, kdaj ljudje resnično kršijo zakone in različne sisteme. Morali bi biti sposobni izpostaviti tiste, ki kršijo. Naprimer, kar se tiče vodne politike, kar se dogaja sedaj v Italiji, naprimer. In potem trajnostni razvoj, nekateri kolegi so o tem govorili, trajnostni razvoj, in eh, spodbujanje inovacij. Potrebno si je torej pogledati standarde, ki se izvajajo. Voda, podnebne spremembe. Tukaj bi morali imeti nekakšno politiko, ki bi zajemala to vse. V tem trenutku pa se vse skupaj ne izvaja. Če bi imeli celovito politiko, bi nam to uspelo. So, Karlin van Brandt, ena minuta. Van Brandt, minuta, vprašanje. Potem pa še François Gostet. Dank u, voorzitter. Eh, voilà, lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, kot veste, nimamo samo energetske učinkovitosti, ampak imamo tudi energetski načrt za leto 2050. Tukaj imamo tudi poročilo na lastno pobudo parlamenta in mnenje, kar se tiče plina iz skrilovcev. komisija še vedno izvaja ocene na tem področju, tudi oceno, kar se okoljskih vplivov tiče. To opravljajo različni generalni direktorati in to nas skrbi, kaj ti to pomeni, da komisija ne bo pripravila ene ocene in tudi ne ene vizije in enega mnenja glede tega vprašanja. In ta razdrobljenost nas skrbi. Skoslet. Gospa Grostet. Hvala. Gospod komisar, najprej, kar se tiče kaskovosti kopališke vode, ta namreč upada na podlagi podatkov Agencije za okolje. Od leta 2009 se je kakovost zmanjšala z 2,5 odstotka in države članice tukaj ne izvajajo enakih standardov. Kaj boste storili na tem področju? Drugo vprašanje, kakovost zraka, kako je s tem? Uh, kako je z eh, hrambo oziroma vzajemanjem CO2. Kolega Rosi, minuta. Komisarjo, la ringrazio. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala, da ste odgovorili na moje prvi dve vprašanje. Sedaj pa še tretje. Govorimo o kampanji obveščanja državljanov. V vaših izjavah smo lahko ugotovili, da si želite doslednosti glede informacij strani industrije, ko gre naprimer za proizvodno vojaško občutljivih proizvodov, kot so naprimer živčni plini ali nadzorujete, kaj se dogaja tukaj, tudi kar se stropenih snovi tiče. Kako naprimer vzeti odmerek in eh, kakšne standarde bi morali uporabljati za to in testiranje. Hvala lepa. Tako, komisar, vem, da je to zelo ambiciozna naloga, tako kratkem času odgovoriti na vse vprašanja. Prosim, Janes. Najprej o invazivnih vrstah. Da. Še letos bo prišel predlog na to temo to je kratko in jasno. Mislim, da to je problem in se moramo tega lotiti. Uh, sanko in uh, eh, zdravi rastlin, tu moramo sodelovati, ker smo pač eh, del komisije. In vedno zelo podpiram sodelovanje med različnimi službami komisije. Induktivni motivci. Um, tukaj smo že predstavili strategijo na tem področju in če bo potrebno, bomo to tudi popravili, revidirali. Veliko študijo glede kemikalij, ki bi lahko bile moteče za železe. In eh, mislim, da smo tudi objavili poročilo v zadnjih 15 letih na tem področju, glede vpliva na ljudi in eh, živali. Pa tako bomo imeli veliko konferenco na to temo naslednji teden, mislim, da bo 11. do 12. junija v Bruslu. In tudi tukaj imamo visoka pričakovanja, 300 udeležencev bo, resnično smo skušali zagotoviti uravnovešeno zastopanost. Mislim, da bo to pomembno za nadaljne korake. Pa tako pa si želimo izpolniti naše zaveze do junija 2013. Komisija mora pregledati, kako se snovi, ki so lahko endoktrino moteče, uporabljajo in prav tako je potrebno to storiti po novi uredbi o biocidnih pripravkih. Toliko o tem. In potem upravičeno se izpostavi, da je potrebno direktive narediti bolj pregledne in eh, bolj berljive. Ne bom dejal, da so vedno zelo berljive, vendar pa, kar se mene tiče, je to politični svet za našo usmeritev, ko bomo predlagali naše predloge. Kot veste, pa so predlogi veliko krat preč pravni. In to nas ne približa državam, tu se z vami strinjam. Voda, o tem smo že govorili, kopalne vode, tudi o tem smo govorili, energija in eh, plin iz križavcev. Po sedanji zakonodaji se morajo države članice odločati, ali bodo dovolile proizvodnjo iz teh nekonvencionalnih plinskih virov, poštevati pa morajo vso zakonodajo, ki smo jo že sprejeli skupaj. To je to, kar imamo. To je trenutna zakonodaja. Lani je komisija pripravila pravno oceno, kar se tega področja tiče, pri nas krivcev in eh, lahko se to uporablja, ker to je zajeto v tej zakonodaji, tudi izkoriščenje plina iz krivcev in to je tudi naše stališče, ki ga delimo s parlamentom. Do konca 2014 pa bomo ocenili, ali je okvir tveganja za to področje v Evropi potreben in če, kakšno obliko bi naj imel. Če sem iskren, to je nekaj, kjer bi morali razmere nekoliko bolj poznati, tem trenutku še razmerno poznamo dovolj in intenzivno delamo na tem, da bi pridobili več znanja. Jasno pa je, da v ZDA, kjer imajo nekaj več izkušenj na tem področju, da se pojavljajo vedno nova dejstva, ki kažejo na to, da je potrebno okoljska vprašanja imati resno. In potem torej kopanje vode. Res je, manjše spremembe pri kakovosti teh voda vidimo vsako leto, vendar pa, če primerjamo, kakšen je bil začetek, ko smo uvedli zakonodajo o kopalnih vodah, smo lahko ponosni, kajti kopalne vode v Evropi so v primerjavi s tem, kar smo imeli v preteklosti, veliko boljše. To seveda ne pomeni, da ne prihaja do njihanj. Nikoli ne smemo biti zadovoljni, vedno moramo stremeti k še boljšemu in biti pozorni na kakovost. Voda to bomo storili tudi v prihodnje. Kar se zajemanja in skrajnovanja CO2 tiče, nisem točno razumel, ali je to povezano s tem, da bi to moral biti del naše pozornosti in investicij ali ne. Mislim, da to je pomemben del. Vedno sem menil, da je tako tudi zato, ker obstaja veliko držav po svetu, ki ne moremo pričakovati, da bodo hitro se premaknili k bolj okoljoprijazni produkciji energije. Zato je to zajemanje in skanjanje CO2 pomembno vprašanje. Naj si nam bo to všeč ali naj bo to del naše pozornosti. Tega se spomnim eh, še bolj mojega prejšnjega mandata kot eh, tega. Žilčni plini, gospod Rosi, tega ne poznam. To si moram bolj podrobno ogledati in eh, moje službe bodo pripravile odgovor. Ali to tudi obravnavo naši politiki. In še zadnja pripomba. Razumem vaše frustracije, kar se izvedbe tiče. Lahko vam zagotovim, da bi bilo včasih še teže, če bi bili v mojem položaju. Dialog. Hvala lepa, gospod komisar, za dialog in za priložnost, da smo opravili tako široko razpravo. Hvala lepa tudi za vašo prožnost, kar se časa tiče. Vedno ste dobrodošli v našem odboru, smo na vaši strani, podpiramo vas, vendar pa ne pozabite, rok za zakonodajo je marec 2013, kar se nas tiče parlamenta. Hvala lepa za vaš obisk in za dialog z nami. nach dem strukturierten. Tako, po strukturiranem dialogu pa sedaj nadaljujemo. Z ravnjo hrupa motornih vozil poročevalec je gospod Miroslav Uski in eh, mu tudi kar predajam besedo, da nas uvede v to področje. Prosim. Děkuji vám, pane předsedo kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení hosté. Já... Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Odejí. Spoštovani kolegi, moramo še nekoliko počakati za to, da bodo vsi tisti, ki želijo oditi, lahko odšli in da boste lahko potem poslušali tisti, ki želite poslušati. Naj podarim naslednje. Vesel sem predloga komisije, kajti prinaša rešitve za omejitve hrupa in za, torej za zaščito našega okolja na ta način. Mislim pa, da bi bilo prav, da se spremenijo oziroma razširijo zadeve, da se osnutek oziroma predlog spremeni, tako da se spodbudi tudi uh, ustrezna proizvodnja vozil, manjšim, ki povzročajo manjši hrup. Raven hrupa je eh, posledica različnih dejavnikov, ne le hrupa motorja, ampak tudi pneumatik, cestišča in tako naprej. Velik del težav se pogosto reši z dobrim upravljanjem prometa, ki se ga, ki, eh, s katerim se velika težka vozila preusmerijo z glavnih osi prometnih eh, Govoril sem že o cestišču, to je, to, je, to je pomemben dejavnik, hkrati pa lahko izboljšamo predlog komisije tako, da dodamo nek sistem klasifikacije cest, eh, ki je seveda stvar držav članic, eh, namreč tudi zato, da bodo stvari bolje, da bodo cestišča bolje eh, nadzorovana, kar se tiče njihove preplastitve in tako naprej za stališča hrupa. Potem so tu še nekateri drugi predlogi sprememb, ki jih imate pred sabo, predvsem kar se tiče tehničnih predpisov v zvezi z merjenjem ravni hrupa motornih vozil in tako naprej. Namen vsega tega je priti do ustreznih načinov, metod merjenja in pa tudi do tega, da se ti načini ustrezno izvajo na podlagi pravilnih parametrov. Prav tako je potrebno vzpostaviti sistem uh, mejnih vrednosti, ki bi nam reč in pa po možnosti uh, bi razmišljali tudi o vedbi nove četrte faze, ki bi seveda veljala, če bi se izkazala za primerno na podlagi tretje faze. Kar se tiče mejnih vrednosti, eh, te zadeve so zapisane v prilogi 3. Mislim, da gre tu za bistveni del uredbe, ki ga morata skupaj določiti so zakonodajalca. Zato ne morem podpreti predloga, naj se na komisijo prenesejo pooblastila za spremembo teh vidikov uredbe z delegiranimi akti in zato tudi predlagam, da se vse prihodne spremembe izvedejo z soodločanjem in sicer v rednem zakonodajnem postopku. Prav tako bi rekel še tole, Eh, pozorni moramo biti na 19. predlog spremembe, namreč odločil sem se, da ga umaknem, kajti prvotni predlog komisije se, sem ugotovil, da je pravzaprav boljši. Kar se tiče označevanja, obveznega označevanja namenjenega širši javnosti, tu ni posem jasno, kaj je tisto, kar je bolj pomembno za javnost, namreč z, ra, raven hrupa zunaj ali zunaj vozila ali v njem, torej tudi tu je treba proučiti stvari, kajti seveda je uh, hrup pomemben tako na eni kot na drugi strani. Hvala lepa za vašo pozornost, vesel bom vaših pripomb. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Ovski. Tako, krok poročevalcev v senci. Najprej gospod Tatarela, ILS. E Eh, grazie presidente. Um, intendo innanzitutto. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Miroslavu za njegovo delo, pa tudi za dobro sodelovanje pri pripravi tega dokumenta. Naj predstavim nekaj svojih mnen rad bi spregovoril o svojih predlogih sprememb. Naj nekaj pojasnim že kar na začetku. Kot so dejali ostali kolegi, to ne sme biti samo vertikalni pristop do vseh zadev. Boljše bi bilo, če bi se tega lotili horizontalno. To pomeni, da ne smemo govoriti samo o hrupu, motorjev, govoriti moramo tudi o hrupu infrastrukture in pneumatik, naprimer. Nekaj zakonodaje že imamo, kar se pneumatike tiče. Pri infrastrukturi pa je potrebno veliko še postoriti. Tako da mislim, da moramo pozvati odločno komisijo, da to stori in si to ogleda. Potem, kar se klasifikacije vozil tiče, bi morali sprejeti ukrepe, to je kolega že omenil in s tem se strinjam. Podpiram zamisel, da bi imeli novo kategorijo, kar se tiče majhnih, lahkih vozil. To predstavlja nič ali nič tri odstotka celotne proizvodnje. In tukaj potrebujemo specifično, ločeno kategorijo. Podpiram predloge sprememb, ki jih je podal pripravljalec poročila. Imam pa nekaj težav, kar se tiče označevanja. Jasno je, da bi te določbe lahko pomagale potrošnikom. Vendar pa, kot je že bilo rečeno, Imamo potem tudi zmedo z notrnim hrupom in zonanim. Zonani, ki ga samo priča torej udeležen drugi udeleženc v prometu, notrni pa mu je priča voznik. To moramo torej pojasniti. Prav tako je potrebno uskladiti sisteme. Kako meriti hrup? to bi lahko pomenilo mm, kar precej nesporazum v prihodnosti, če tega ne bomo pojasnili. Mislim, da bi lahko to temo bolje obravnavali, morda v odboru IMKO, saj bi tako to rešili na bolj podroben način. Dobro, o tem se je potrebno še pogovoriti. Seveda potrebujemo tudi študijo o oceni vplivov. Prav tako imam še nekaj pomislekov, kar se kategorizacije tiče. Mislim, da bi morali delovati bolj hitro za vozila nad 50 kW moči. In prav tako se je potrebno ogledati emisije CO2. Veliko krat smo si to že ogledali v drugih kontekstih. Tukaj pa mislim, da je vredno izpostaviti, da bo moč motorja morda pomenila tudi več emisij CO2. In to, kar je pripravil poročevalec, je dobro, s tem se strinjam, to je zelo tehnično poročilo. Vendar pa mislim, da bi bilo dobro, če bi se izognili podvajanju med različnimi področji in različnimi forumi. Hvala lepa. Tatarela, the... Hvala lepa, gospod Tatarela. Naslednja je Judith Merkis v imenu SND. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za dobro sodelovanje. Resnično si prizadevam slišati mnenje vseh. Gre za zelo tehnično področje, to smo že slišali. Med eh, izmenjavom mnen s komisarjem Potočnikom smo slišali, da raven hrupa, izpostavljenost hrupa v vsakodnevnem življenju narašča. Da je to postala velika težava in to vodi tudi do zdravstvenih težav, še prav posebno v velikih mestih. Zato je pomembno določiti sprejemljivo mejno vrednost hrupa za vozila. To bo prispevalo k boljšemu počutju ljudi in bo preprečevalo bolezni. Mnenje gospodarskega podpiram potrebno, je gledati na vse skupaj kot na celoto. Celotno vozilo, infrastruktura, asfalt in način vožnje, vse to je potrebno upoštevati pri določitvi najviše ravni hrupa. Zakaj pravzaprav pa gre? Ali gre za splošno direktivo, ki, se, ki govori o hrupu, ali gre samo o, o direktivi glede ravni hrupomotornih vozil. Jaz sem za bolj podroben pristop, da torej preverjamo vozilo in eh, določimo ravni za vozilo, ne pa potem širše za infrastrukturo. To lahko storimo potem kasneje v okviru drugih direktiv, ki bodo še prišle. In še nekaj različnih točk. Mnenja Vtis imam, da je poročevalec predlog oslabil. Predlog komisije se mi je zdel dober. Za 65 odstotkov vozil velja, da že zadoščajo zahtevam komisije. Zato ne razumem, zakaj bi omilili te mejne vrednosti. Prav tako ne razumem in to smo imeli že tudi pri naspravi od CO2, zakaj potrebujemo daljše prehodno obdobje kot sem že dejala, večina vozil že izpolnjuje te pogoje. Zakaj moramo za teh ostalih 35 odstotkov imeti tako dolga prehodna obdobja in potem postopki preverbe niže vrednosti za preskuse, ali se to že upošteva, kajti če se ogledam predloga spremen, potem lahko ugotovim, da se nanašajo na stare testne rezultate, ne na nove. In potem še pozitivna pripomba. Zahvaljujem se poročevalcu, da je takoj pomislil na predstavitev. Imamo tudi predlog glede označevanja. Potrošnikom je potrebno jasno povedati, ne samo kakšne so emisije CO2, poraba energije vozila, potrebno je zagotoviti tudi, kakšna je raven hrupa. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kramer. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam se želim najprej zahvaliti poročevalcu za dobro upravljeno delo. Mislim, da je popravil tiste zadeve, ki so v predlogu komisije bile vprašljive klasifikacija vozil bila predlagana strani komisije in predlog je bil tak, eh, da je bil zastarel, tega sploh ni več. In sprašal se sem, zakaj je komisija kaj takega predlagala, ko gre za klasifikacijo vozil, ki se sploh ne prodajo več. To je poročevalec prilagodil, prav tako se mi zdi vse skupaj zelo pomembno za avtomobilsko industrijo, da pripravljamo zakonodajo, ki bo spoštovala proizvodne cikle, da ne bo iz troškovnih razlogov prihajalo do preveč prilagoditev. To sploh ni možno v večini primerov. Potrebno je torej uskladiti vse skupaj s proizvodnimi ciklusi. Poročevalec je to storil in ni dvoma, da bomo z emisijami hrupa morali nekaj storiti, potrebno jih je znižati, čeprav posebno v mestnih področjih, na mestnih področjih je to potrebno zagotoviti. Četrta faza, ki jo predlaga, tukaj imam nekaj pomislekov. Nisem prav prepričan, da je to smiselno, da bi trajnostne cilje zapisali v zakonodajo, ki bo postala zakonodaja po 16 letih o začetku veljavnosti te zakonodaje. Mislim, da bi morali že torej prej pregledati vse skupaj in pripraviti oceno vplivo. Ti cilji tudi niso dolgoročno gledano dosegljivi, ne da bi, naprimer, spremenili kriterije glede pneumatik. Zato torej nisem čisto pripričan, da bi to tako dodali na tako dolgi rok. Zniževanje hrupa v prometu. Tukaj mora iti za celovit pristop. Ne gre samo za hrup vozil, gre tudi za vprašanje pneumatik, podlage asfalta, cestnega asfalta, prav tako pa gre tudi za homologacijo vozil. Ne gre za razvoj infrastrukture in za gradnjo cest. Predlog poročevalca, da bi imeli klasifikacijo cestišč, se mi zdi dober predmet za razpravo, vendar pa mislim, da mi nismo pravi naslov za to. Označevanje hrupa tukaj imam pomisleke, kakšna dodana vrednost bi bila zagotovljena za potrošnika pri tem. Zdi se mi, da v evropski zakonodaji včasih preveč označujemo. Naprimer, tudi pri pneumatiki lahko to vidimo. Tudi v tisku ni videti kakšnih pozitivnih odzivov na to. In sprašujemo se torej, kakšna je tista dodana vrednost sem za preglednost in za označevanje smiselnih zadev, vendar pa tukaj resnično ne vidim dodane vrednosti za potrošnika. Sem pa pripravljen sprejeti to kot kompromis, če bodo tudi potem drugi sprejeli, da bomo realistični pri menih vrednosti. In potem še ena zadeva. To ni tako pomembno, da pa tukaj imam nekaj pomislekov. V osnutku komisije govorimo o minimalnih standardih eh, električnih vozil. Kaj nekaj, kad sem se vprašal, zakaj je to sploh navedeno? Tukaj govorimo o direktivi. Za, znaž, za zniževanje nezaželenih vrednosti, ki ogrožajo zdravje kar se tiče električnih vozil, je to tema prometne varnosti. Prejšnji teden sem bil v Študgatu in sem si ogledal poskus glede elektromobilnosti. Kar nekaj sto vozil vozi po mestu že nekaj časa in njihove izkušnje so zelo zanimive. Da pa kar se hrupa tiče, je pomembno dodati še nekaj. Niti enkrat v vseh teh mesecih poskusa ni bilo kakšnega primera, da bi ta vozila kršila raven hrupa. Torej, preden pomislimo na to, da bi podali zahteve tudi za električna vozila, moramo najprej preiskati, ali sploh obstaja tveganje. Kdaj je morda vozilo celo pretiho, in kdaj moramo to zapisati in kdaj ne, kdaj gre samo za prometno varnost. Sicer pa upam, da bomo na to temo dosegli kompromis in da bomo dobili direktivo, ki bo aktualna, kar se tiče zahtev za hrup. Zahvaljujem se poročevalcu za dober predlog, ki ga skoraj celoti podpiram. Morda pa bi s kakšnim predlogom se ne bi lahko dosegli še kakšno izboljšavo. Hvala lepa. Lepa, Holger Kramer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 če se gledamo poročilo gospoda Uskija, da niža ambicije komisije in to ne sme biti naša smer. Zato lahko pričakujemo zanimivo razpravo o naši smeri, kamor mislimo, da bi poročilo moralo iti. Najprej spostavim gospodovski, da moramo kot parlament biti dosledni. In ko bomo pripravili poročilo za sedmi okvirni program in ko bomo odločno dejali, da moramo vključiti ukrepe, ki bodo tudi zniževali vrednosti hrupa, potem moramo biti dosledni. Tukaj imamo sedaj ta predlog, pa sedaj se umikamo nekoliko, slabimo se skupaj. Pravimo, da nismo dovolj ambiciozni. Torej, v akcijskih načrtih smo vedno ambiciozni, ko pa potem pride do konkretnih predlogov, pa se zdi, da te ambicije izgubimo za našo doslednost se mi zdi pomembno, da to spremenimo. Od novembra 2012 bomo imeli tudi bolj eh, stroge kriterije za pneumatike. Rad bi izvedel strani komisije, če je to tako, kar pa se mene tiče, kar se tiče pneumatik, bomo od novembra 2012 verjetno imeli večino vozil ki bodo fazo ena že dosegla. Zato mislimo, da smo lahko veliko bolj ambiciozni, kot je predlog komisije. In razmišljamo o izvajanju že leta 2013. Komisija pa govori, da bi začeli to izvajati leta 2014, če bo leto sprejeto. Predlog sem imel 21 poročevalca. Zdi se, da smo tukaj manj ambiciozni kot komisija in da bi ta prva faza bila naj še daljša, tudi druga. Ne vidim razloga, zakaj bi naj to storili. Rad bi dejal, da moramo biti kot parlament za bolj stroge roke za prvo in drugo fazo, da bi torej razmišljali o 2014 in 2015 namesto predlogu komisije. In ne strinjam se z gospodom Kramerjem. Mislim, da bi za dolgotrajne investicije in za proizvajalce potrebovali trajnostne standarde. In zato si želim četrte faze za 2020, tako da bodo proizvajalci vedeli, kaj lahko pričakujejo tudi na dolgi rok. In to je ključnega pomena. Tega v predlogu gospoda Uskija ni. Ne, dobro, imamo to, vendar pa mi bi šli še predsej dlje. In potem še končno vprašanje. 22. predlog spremembe. Zakaj tukaj dodaja še eno raven, ko pravi, da bi naj vrednostnih rupa zniževali za en decibel. Ne vem, kaj ta predlog spremembe pravzaprav pomeni. Morda lahko to razložite, ker je to čuden predlog spremembe. In strinjam se z gospodom Kramerem, kar se električnih vozil tiče. Včasih moram torej, izpostaviti tudi to, da se zeleni včasih strinjamo z gospodom Kramerjem. Zato sem to storil. Hvala lepa. Thank you, Bas. Hvala lepa, Bas. Tako, to so bili poročavci v senci. Sedaj pa Anja Weisgerber je tukaj. Ne, nije. Potem pa kar Karl Schluter. That's missing so far in the discussion. Nekaj manjka v tej razpravi in sicer dejstvo, da če nam uspe zmanjšati raven hrupa emisije iz vozil, bo to imelo zelo pozitiven vpliv na razvoj mest. Saj to lahko pomeni, da lahko gradite na več mestih, v mestih, kjer že imate obstoječo transportno oziroma prometno infrastrukturo. Lahko veliko pridobimo pri okoljski učinkovitosti, če pa ne zmanjšamo ravni hrupa, in emisije iz prometa, vedno, bo vedno več območij v in ob mestih eh, takih, da ne bo mogoče živeti v njih. Če bomo zmanjšali ravni hrupa, se nam bo to večkratno povrnilo, se bomo imeli bolj učinkovita mesta in mestne površine. Stroški in izvedljivost izvajanja so vidiki ki jih moramo tukaj upoštevati. Ne smemo imeli manjših ambicij, pri katerih ne bi veliko prihranili, ampak bi samo oblikovali nove prometne infrastrukture in daljše ceste do krajev, kjer bi si ljudje želeli živeti. Želimo si torej tudi gospodarsko učinkovite odločitve pri tem dosegu. Hvala lepa, zdaj pa Anja Vajsgeber. Hvala lepa, predsednik, se upravičujem. Vendar pa imela sem še en termin zaradi spremembe glede urnika. Rada bi se zahvalila poročevalcu Ovskiju za dobro sodelovanje. Kot poročevalka odboru IMKO sem seveda zainteresirana za dobro sodelovanje in bi rada izkoristila to priložnost za izmenavo mnenja veselila bi se, če bi tudi naš odbor omenil nekatere točke, ki so pomembne za naše potrošnike, naprimer označevanje. Pozdravljam predlog, ker je to pomembno za izboljšanje zdravja. Tukaj sedaj gre za hrup. Pomembno je, da vozila postanejo bolj tiha tudi, kar se tiče varovanja zdravja. Imam nekaj predlogov z vidika potrošnikov. Najprej gre za označevanje. Gospod Ovski je to že omenil, pa tudi gospod Tatarina. Zdi se mi pomembno obvestiti potrošnike, kako glasen je avtomobil, kajti to lahko vpliva tudi na odločitev o nakupu. Po eni strani gre za potrošnika, po drugi strani pa gre tudi za MSP. Veliko je MSP-ov, in tudi projektov na nizozemskem, za katere je zelo pomembno, kako glasen je avtomobil. Kajti v določena območja v mestu lahko potem zapeljajo določeni avtomobili, naprimer stanovanska področja. Če vozilo ne presega določene mene vrednosti za hrup, potem lahko stopi v to moče. Seveda pa je pomembno, kakšen hrup oddaja avtomobil, kajti tukaj gre za hrup navzven. Nasplošno gre za torej, informacije za potrošnike pri nakupu in zato bi se mi zdelo pomembno, če bi tukaj tudi nekaj zajeli. Vemo, da to ne bo v tej zakonodaji, vendar pa pozivamo komisijo, da pripravi ustrezen predlog, ker to ni pravi, pravo mesto zakonodajno gledano. In to bi potem poziv komisiji in bi lahko bilo še vse skupaj odprto, kako bo vse skupaj resnično izgledalo, vendar pa ta vidik bi moral biti omenjen. To se mi zdi pomembno z vidika potrošnika in to je pomembno za nas, imko. Kar se različnih kategorij tiče, bi rada dejala, da se mi zdi dobro, da imamo novo diferencijacijo kategorij vozil. Eh, ocena kategorizacija komisije je resnično zastarela in tako bomo lahko bolje upozorili na različne tipe kategorije avtomobilov, kar se menjih vrednosti tiče, pri nekaterih smo lahko bolj ambiciozni, pri drugih bolj realistični, kot je predlog komisije. Zato pozdravljam ta predlog, tudi sama sem odboru Inko se zelo trudila, da bi pripravila nov predlog tabele mejnih vrednosti in vzela bi se tesnega sodelovanja tudi naprej. Včasih moramo biti bolj realistični, kot je to v tem trenutku. Kar se kolegice Merkis tiče, 65 odstotkov bi naj že izpolnjevalo prvo fazo. Če pa bi še zaostrili mejne vrednosti, bi se ta odstotek spremenil. In da jih skoraj 40 odstotkov vozil tudi mora doseči to mejno vrednost. Če tega ne bodo dosegli, potem bo drugače kot pri zakonodaji pri CO2. Ne bo prišlo do uravnovešanja med tistimi vozili, ki eh, imajo več emisij in tistimi, ki imajo manj. Ne, tukaj bo šlo za to, da pač avto ne bo mogel biti tržen in zato prosim, da ostanemo realistični. In še zadnja pripomba. Rada bi različna časovna obdobja za tovrnjake osebne avtomobile, ker imamo različne proizvodne cikluse. Želim pa si tudi dolgoročnega cilja, dolgoročno vrednost, da bi zagotovili gotovost načrtovanja za prihodnost in tudi tukaj, če dobro pogledamo predlog Ovskija, vidimo, da se predvideva klauzija, klauzula za revizijo, ali pa točno tisti kolegi, ki želijo biti bolj ambiciozni, bodo verjetno dejali, da si želijo tudi dolgoročno bolj ambiciozne cilje kot predlaga komisija. Hvala lepa. Dank, Anja ja. Hvala lepa, Anja Weisgerber. Danes imamo gosta iz Ekosoka gospod Kvari. Če se vsi strinjate, bi mu za dve minuti, tam je poročevalec na to temo, bi mu za dve minuti dal besedo, da nam pove, kakšno je stališče Eko Soka. Nihče ne ogovarja. Prosim. Hvala, predsedujoči. Dobar dan sem dve minuti, da povzamem mnenje našega odbora. Mogoče bo dovolj deset sekund, da to razložim. Ne bom porabil treh ur. Kot prvo, da ne bo nesporazumov, naš odbor, ki je odobril to mnenje 25. aprila pred kakšnim mesecem podpira predlog komisije, da se zmanjšajo vrednosti ravni hrupa, vključno z novimi preizkusnimi metodami. Vseeno pa moramo vedeti, da tudi v tem primeru nismo imeli celovitega ali integriranega pristopa pri obravnavi tega vprašanja. Strinjamo se z manjšanjem, s tem, da se tudi izboljšajo izboljša stanje cest. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pomen obveščanje voznikov glede ravni hrupa njihovih vozil. Zakaj potrebujemo celovit pristop? Zato, ker ne smemo pozabiti, da če bomo zmanjšali raven hrupa, ne bomo nikoli šli pod ravnjo hrupa pneumatik v teku oziroma med obratovanjem. Kotalni hrup je nekaj, česar ne moramo zmanjšati. O reviziji razvrščanja oziroma kategorizacije smo že govorili. Predlog komisije temelji na zgodovinskih kategorijah, ki segajo v leto 1985. Ne bom šel v podrobnosti, ampak poudarili smo problem, ki se nanaša na tako imenovana športna vozila. To je nišni sektor, vendar pa je zelo pomemben za evropsko avtomobilsko industrijo po vsem svetu. In ena podkategorija ni dovolj opredeljena in zato bo težko proizvajati in prodajati to vrstna vozila. Časovnica predloga je prav tako pomembna. Predlagano zmanjšanje ravni hrupa bo pomenilo, da so potrebne velike strukturne spremembe. Tako da tisto, kar predlagamo v svojem mnenju, je naslednje da pogledamo, če ne bi bilo treba revidirati časovnico za uvedbo teh ukrepov. In to bi lahko naredili tako, da bi odpravili prvo stopnjo, ki ne bo predstavljala bistvenih sprememb in bo imela precejšnje, bo za seboj potegnila precejšnje stroške, kar zadeva uvedbo novih testnih metod. Potem je treba ponovno pregledati podkategorije v težjih primerih in treba določiti vodilni čas, ki ga predlaga komisija. Hvala. Hvala. Moramo biti tudi učinkoviti, kar zadeva naše vire in naš čas. Tudi komisijo imamo tukaj, tako da dajem besedo predstavniku komisije, vodi enote za avtomobilsko industrijo. Izvolite, gospod Jen. Merci, Hvala predsedujoči. Pravzaprav malo je še povedati in dodati. Sodelovali smo na seminarju, ki je bil organiziran pred časom in mislim, da smo se o večini vprašanj takrat lahko obširno pogovarjali. Eh, poslušali bomo seveda te elemente, ki smo jih danes slišali in strinjamo se, da je treba poslušati vse to. Vsekakor eh, priznavamo prav tako, da bi bil eh, integriran in celiti pristop bolj razumen, kakorkoli. Razumemo vaš namen, vsekakor je treba ta predlog gledati tudi z očmi tistega, kar je že opravljeno oziroma kar že obstaja oziroma kar bo prišlo na področju eh, zakonodaje v zvezi s pneumatikami. Prvič bomo namreč prišli tudi do označevanja eh, eh, stališča energetske učinkovitosti in hrupa v zvezi z pneumatikami. Eh, lahko si mislimo, kako bo z učinkom tukaj, z vpliv, učinkom eh, stališča potrošnika in od novembra 2012 bomo morali spremljati, kako bo ta sistem označevanja vplival pozitivno, upajmo, na izbiro pneumatik. Seveda lahko imamo nek sistem označevanja tudi v zvezi z hrupom, ampak tu še ne vemo točno, kako, te stvari, kako bo takšno označevanje vplivalo na izbiro potrošnikov. Toliko z moje strani, hvala lepa. Dank, um... Hvala lepa. Tako, sedaj pa še zaključene pripombe poročevalca. Promet hrup, to je splošna tema v Evropi. O tem smo govorili tudi s komisarjem. Včasih eh, nekoliko tavamo v temi kakšen vpliv ima hrup na zdravje. V moji državi imamo drugačne težave. Železniški promet je veliko bolj glasen kot hrup avtomobilov, zato mislim, da se moramo tudi o tem pogovarjati v parlamentu. Koliko ima torej hrup vpliva na zdravje? Hrup iz različnih virov in kako lahko to razdelimo. To bi bil, moral biti naš pristop. Še govornica, kolegica Morko Najte. Ačiū. Aš norėjau trumpai atkreipti dėmesį, dėl kalbame apie. Hvala lepa, gospod presidojoči. Opozorila bi vas na en vidik, namreč govorimo o onesnaževanju, ki ga povzročajo avtomobili hkrati pa vsi čutimo, za kakšen negativen učinek gre tu v mestih. Torej, po eni strani govorimo o novih avtomobilih, o novih vozilih, hkrati pa bi morali govoriti tudi o e, vozilih iz druge roke, torej o rabljenih vozilih. Namreč, ko e, eh, avtovozila pridejo na trg, so imajo določene certifikate, so skladna z neko tipologizacijo in tako naprej. Nekaj let kasneje, pa ob tehničnem predlegu, pregledu, ugotovimo, da ni več tako zelo jasno. Do decibeli. Katere so omejitve oziroma mejne vrednosti za onesnaževanje s hrupom Torej, kaj je tisto, kar bi potem takrat moralo veljati za taka vozila? In če ne poznamo teh podatkov, če ne poznamo podatkov teh certifikatov, eh, recimo v Litvi je vredno, mena vrednost 92 decibelov, torej hkrati samodejno pride do tega, da so lahko mene vrednosti, da se zvišajo oziroma da pride do višjega hrupa. Torej tu se sprašujem, ali ne bi bilo treba predlagati oblikovanje neke skupne podatkovne baze v zvezi z specifikacijami za takšna vozila in kakšne so torej mejne vrednosti hrupa. Eh, Hvala lepa. Kar se tiče označevanja, imam vprašanje za pripravljavca mnenja. Če imam mejne vrednosti, potem moram to tako ali tako izpolnevati. Označevanje pa bi potem razlikovalo med posebno tihimi vozili. Kaj mislite s tem? In sedaj dajem takoj besedo poročevalcu, gospodu Ovskiju, za zaključne pripombe. Uh, uh, Hvala. Hvala lepa za razpravo. No, ampak ne vem, če sem čisto dobro razumel vaš zadnji komentar oziroma vprašanje glede vrst vozil in homologacije za nje. Vsak bi razumel, da bo seveda za avtobus veljal drugačen standard kot za neko športno vozilo oziroma športni avtomobil. se pravi, vsak tip, vsaka vrsta vozila, za vsaka vrsta vozila veljajo posebni ukrepi. Kolegi so podali kar nekaj vprašanj. Prvo, strani Judith Merkis, ampak vidim, da je ni tukaj. Glede testnih metod, moj predlog je, da se vrnemo k prvotnim preizkusnim metodam ki se uporabljajo že kakšni 20 let. Zdaj bo težko jih primerjati od vsega začetka z novimi preskusnimi metodami. In to ni samo moje stališče. Tudi nemška rešitev se nam zdi dobro. Lahko sprejmemo tiste preskusne metode, ki pomenijo, pospeševanje z 2 metrov na sekundo na 3 metre na sekundo, vendar pa bi želeli dodati en decibel za vsako kategorijo. To je jasno sporočilo, tako da mislimo, da bomo ostajali pri prvotnemu predlogu. Četrto fazo je omenil gospod Kramer. Stotno se strinjam z razlago, ki jo je podal gospod Eichhout v imenu zelenih. Namreč, da moramo gledati v daljno prihodnost in upoštevati tisto, kar vemo iz industrije. Namreč, da razvoj novega motorja lahko traja 8 do 10 let. In če bomo mi ambiciozni, to je zelo popularna beseda tukaj, moramo dodati četrto fazo in poskusiti pokazati usmeritve avtomobilskemu sektorju, tako da bodo videli, da jih razumemo. Seveda po tretji fazi lahko izvedemo tudi študije o vplivu in tako naprej. Električna vozila. Nekateri pravite, da to ni tema za ta odbor, ker se mi ukvarjamo z zaščito javnega zdravja in če bomo dodali nekaj umetnega hrupa k tem vozilom, bi bilo z vidika, z našega vidika, to malo hecno, če ne celo noro. Mislim, da bi bilo bolje, če se navežemo na Anja Vajsgerber in se obrnemo na industrijski odbor, no, na odbor Inko, ne industrijom. in tam bi lahko pripravili zakonodajo, ki bi lahko to obravnavala. Z mojega vidika, z vidika zaščite javnega zdravja, menim, da ni treba dodajati umetnega hrupa električnim vozilom. Potem vprašanje strani zelenih ali je to manj ambiciozno? Ne vem, na eni strani slišimo, da je treba biti bolj realističen, na drugi slišimo, da moramo biti bolj ambiciozni. Verjemite, kolegice in kolegi, poskusil sem pripraviti poročilo, ki je neke vrste kompromis. Ne vem, če bodo vsi predlogi sprememb lahko upoštevani, ampak poskusil bom sodelovati z vsemi poročevalci v senci in priti do kompromisa. Potem upravljanje prometa in da bi tudi tukaj lahko prihranili nekaj denarja v naši mestni infrastrukturi. Naj podarim, da en velik tovornjak oddaja toliko hrupa kot 20 športnih avtomobilov. Če želimo zmanjšati promet v naših mestih, bi lahko s tem, da tovornjakom prepovemo promet po mestih, ohranimo in zaščitimo številna življenja. In potem te faze. to, da bi odpravili prvo fazo, to je bilo že omenjeno in menim, da je dobro, da pridemo do kompromisa s štirimi fazami in da začnemo s tem čim prej. Hvala lepa za plodno razpravo in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Ucki. Hvala lepa, Miroslavovski. Rok za predloge svembe je 6. juni, opovdne o predlogi spremem bomo govorili 20. in 21. junija v odboru. Glasovali v odboru bomo 10. julija in oktobra 2012 bomo o tem glasovali predvidoma na plenarnem zasedanju. Za drugo obravnavo bi torej imeli dovolj časa še v tem mandatu in bi vse skupaj bilo še tako, kot je treba. Hvala lepa za pripombe prispevke, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, pet javna naročila. Pripravljavka mnenja je Osa Westlund, ki ji kar predlagam besedo. Prosim. Tak so mi, kaj je urfarende. Hvala, predsedujoči. Ta direktiva o javnih naročilih je zelo pomembna za ta odbor. Se zadeva naročila blaga in storitev v količini 18 odstotkov vsega prometa blaga in storitev na evropskem trgu. Treba je upoštevati tudi pravila za trajnostni razvoj, ki so določena v pogodbi in tudi v strategiji Evropa 2020. Želimo spodbujati trajnostni razvoj. Evropske zakonodajo lahko izboljšamo zato, da bi olajšali dostop javnosti do javnih naročil. Odpraviti moramo ovire in narediti to za lažje. Kot odbor, ki je pristojen za te zadeve, mislim, da se moramo osredotočiti na vprašanja zdravja javnosti, varnosti skrbe s hrano in tako naprej. In treba upoštevati celotni ciklus nekega blaga ali storitev. Zahtevati moramo trajnostne procese za proizvodnjo in tudi enako plačilo za enako delo, torej enakopravnost moških in ženskih. Javni organi, ki naročajo blago in storitev, storitve, morajo paziti, da bodo le te koristne zanje in da bodo tudi okolju prijazne. To so pomembna načela, ki jih je treba upoštevati. Na lokalni ravni je treba odločati, kakšna, kakšno blago in storitve se lahko naroči. Pomembno je to tudi izvedika tega, kako se porablja denar davkoplačevalcev. Pomembni so tudi standardi, ki jih morajo preverjati tudi tretje strani. Označevanje je zelo pomembno na trgu, saj pomaga spodbujati trajnostno družbo. Upamo, da bomo našli ustrezno politično rešitev na način, kot je opisano v tem predlogu. Predlog komisije preučuje tudi to, kako bi lahko javni organi zagotavljali storitve, kot je naprimer odvoz smeti in predelava smeti oziroma ravnanje z odpadki. Pri najemanju zunanjih izvajalcev se pogosto zahtevajo pogoji v skladu s politiko o javnem naročanju. Imeti bi morali možnost, da se omeji število podizvajalcev oziroma zunanjih izvajalcev določenih storitev. Na ta način bi ohranili tudi dobro konkurenčnost. Tu pa je še en predlog sprememb, namreč da bi naročnik, neki javni organ pri naročanju javne oziroma socialne storitve, ne smel imeti dodatnega dobička. podjetje, ki bi pridobilo to vrsten dobiček, bi ga moralo ponovno vložiti v zdravstveno varstvo ali otroško varstvo ali tako naprej. Upam, da bomo lahko dosegli širok kompromis in upam, da bomo imeli kar nekaj predlogov sprememb. Veseli pa me slišati mnenje drugih kolegov in kolegic in razprave. Hvala. Hvala lepa, Osa Vestlund. Sedaj v poročavcu v Senci. Najprej Miroslav Mikolašik. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, spoštovani kolegi, hvala poročevalcu. E, naj vam povem, kaj sem razmišljal in preberem to, kar sem si pripravil. Mislim, da je to dobra priložnost, da se pogovorimo o teh pomembnih zadevah. Posem se strinjam s tem, da gre za pomembno področje za vse nas kot politike, ampak seveda tudi za naš odbor. Gre za zelo seksi tematiko, zanimivo, privlačno in prikupno. Naj torej delim z vami svoje mnenje, ki sem si ga zapisal. Javna naročila so pomembno, pomembno instrument za rast in za razvoj notranjega trga igrajo pomembno, bistveno vlogo pri zadovoljevanju nalog, kar se tiče infrastrukture in storitev in zato, da bi jih čim bolje izkoristili eh, pri eh, vključujoči in trajnosti rasti, obstoječi zakonodajni okvir zagotovo moramo izboljšati. Gospod Veslund je se je osredotočila na mnenje o vprašanjih trajnostnih javnih naročil z okoljskega, gospodarskega in socialnega stališča. Strinjam se z večino mnen oziroma pripomb, ki jih je izrazila. Torej, treba je poenostaviti pravila, hkrati pa moramo omogočiti tudi nove, inovativne in trajnostne kriterije za to, da bodo javna naročila ustrezno potekala. Hkrati z inovativnostjo in trajnostjo tukaj pa moramo govoriti, torej kar je v skladu z strategijo 2020, pa je treba omeniti še pet ciljev v zvezi z zaposlovanjem, inovativnostjo, izobraževanjem, socialno vključenostjo in seveda podnebjem oziroma energetiko, vse to, kar je treba doseči do leta 2020. Trajnostni, trajnostna merila pri javnih naročilih bodo omogočila konkretne dejavnosti in njihovo izpolnitev tako na ravni EU kot na ravni držav članic, vse to pa bo podprlo omenjeno strategijo. Strinjam se z vami, da konkurenčnost in inovativnost morata biti nekaj, kar je treba spodbujati in da se moramo s tem ukvarjati tako, da ne bomo pa dodajali dodatnega upravnega bremena vsem ustreznim prizadetim organom. Organi za javna naročila, kot so recimo regije, občine in drugi lokalni organi, morajo imeti možnost, da bodo uresničevali okoljske, socialne in uh, druge politike, ki zadevajo javno zdravje. Zato se veselim zamisli, kot je recimo uh, uh, to, da je izvrženo merilo najnižje cene zato da se lahko omogoči ustrezna izbira skladno z posamičnimi specifičnimi potrebami tudi stališča javnega zdravja. Ko spodbujamo inovativnost in eh, dobave po najboljši vrednosti, najustreznejši vrednosti, je to seveda zelo dobro tudi stališča javnega zdravja in prehrane, kajti kakovost izdelkov je bistvena in zelo močno vpliva na naročnike oziroma eh, zdravje uporabnikov. Upoštevanje življenjskih ciklov je prav tako pomembna spodbuda pri eh, okoljskih vprašanjih in hkrati spodbuda za razvoj in inovacije na tem področju. Naj zaključim. Podprl bi stališče poročevalke, da mora nova direktiva da ne sme ogrožati možnosti občin in drugih organov, da sodelujejo z določenimi služb, s, s, storitvami, ki so, javnem, ki so stvar javnega dobra. Hvala. Hvala lepa. Sledi gospod Sanoni za skupino Alde. Grazie, presidente. Le... Hvala, predsedujoči. Berem tule analizo poročevalca v senci eh, eh, iz naše skupine. Torej, hvala poročevalcu za njegovo delo, za težko delo, poročevalki za težko delo. Strinjamo se z predlogom komisije v zvezi z javnimi naročili. Zagotoviti je treba seveda ustrezno delovanje notrega trga, učinkovito delovanje notrega eh, trga in to so pomembne stvari tudi za našo politično skupino. Javna naročila so bistvena stališča strategije Evropa 2020. Se gre za enega od inštrumentov, ki naj bi omogočil dobro eh, vključujočo, socialno vključujočo rast in ustrezno porabo javnih sredstev. Nekaj pripomb z naše strani. Kar se tiče organov za javno naročanje, morajo biti pod uh, strožjim nadzorom onkraj zgolj zakonodaje na tem področju. Naša skupina meni, da je tudi zelo dobro, eh, da je zelo pomembna vloga SME-jev ki morajo prav tako imeti možnost, da sodelujejo pri javnih naročilih. Okoljska in socialna vprašanja seveda morajo biti urejena tako, da upoštevajo tudi te igravce. Kar nekaj predlogov sprememb spodbuja tudi uvajanje novih standardov in eh, urejanje področja označevanja. Mi se strinjamo s temi predlogi, kajti standardi so resnično predvsej bolj upravičeni, eh, ustrezen instrument, eh, kot pa eh, kakšno drugo, kakšen drug način. Namreč standardi omogočajo lažje delo ustreznih organov in hkrati vzpostavljajo tudi prava merila stališča socialnih in okoljskih vprašanj. Hvala lepa, upam, da bomo hitro in uspešno nadaljevali s tem dosjejem. Ja, takaj, fördragane, fehenes, fešlag, ja, tykker, at... Uh... Hvala lepa poročevalki. Mislim, da je vse, kar je povedala, zelo dobro in upravičeno. Stališča našega odbora so tu vsi pomembni elementi. Imamo torej razširitev opredelitve gospodarsko najbolj upravičenih eh, dejavnikov. Mislim, da je to zelo dobra. Dober dodatek eh, morda se o tem ne bi smeli pogovarjati, ampak kar se govorimo o javnih naročilih, eh, je treba povedati, da danes je to zelo zapleteno področje. Številne lokalne, regionalne eh, oblasti ne izkoriščajo vseh možnosti, ki so jim na voljo eh, ravno stališča okoljske in socialne ustreznosti. Mislim, da je zaradi tega stvari res treba poenostaviti in to je poročevalka tudi povedala. Tu je zanimiva rešitev ZDA, kjer se govori o tem, da javne naročila ne smejo biti neka dogmatska zadeva. In ko govorimo o uh, nabavi hrane, lahko pogledamo, kaj so storili v številnih državah, združenih držav, stališča javnih naročil. Namreč, če se vse počne po istih merilih, potem pride do, če je vse v okviru petih odstotkov razlike v ceni, potem se to lahko ustrezno upošteva in dobijo naročila tudi lokalni eh, ponudniki. Mislim, da je to ena zadeva, ki si jo lahko gledamo in jo morda tudi upoštevamo. Če poskusimo, kot je povedala poročevalka, upoštevati tudi uh, eh, više standarde, kar se tiče uh, ravnanja z živalmi, no, potem eh, nam, nas to lahko pripelje v težavne okoliščine. Potem so tu še nekatere druga vprašanja. Naprimer, imamo nekaj novih možnosti za javne organe v zvezi z povezavo z ponudniki storitev. Namreč ne gre za običajen postopek. Nihče ne more zagotavljati neke določene konkretne pogodbe. Lahko pa tekmujete, se potegujete za naročnika in mislim, da je tu pomembno, da lahko lokalne in regionalne oblasti prav tako sodelujejo pri izpolnjevanju teh najnižjih meril stališča socialne vključenosti, okolja in tako naprej. Namreč pogodbene vrednosti ne morete opredeliti vnaprej, se ne veste, kateri naročnik si bo izbral katero storitev. Skratka, mislim, da gre za zelo dober predlog in da lahko pridemo tudi dobre rešitev. rešitve. Samo ena kritika, majhna kritika, ko govorimo o trajnostnem razvoju za vse. Ne, vse ne kupujemo za to. Kupujemo stvari za to, da pridemo do čim boljših izdelkov storitev za čim boljšo ceno. To je tisto, na kar se moramo osredotočati, ne pa na neko rast. Hvala lepa, gospod Šuter, gospa Gerling. Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da je treba omogočiti več možnosti podjetjem in seveda eh, tehnologiji. Namreč javna naročila so eh, zelo pomembna tudi stališča zelenega gospodarstva. In vse čas govorimo o zelenosti, zelenem tukaj. 18 odstotkov BDP-a torej gre za javno naročila, za blago in storitve, to je jasno, da je zelo pomemben delež. Mislim, da imamo tukaj res dober predlog poenostavitev, kar se mi zdi zelo dobro. Hkrati pa je tu tudi eh, pomemben korak k večji prožnosti, kar se mi prav tako zdi pomembno. Zelo sem vesela omembe inovativnih partnerstev eh, v poročilu eh, odbora. Menim, da gre tu za pomemben korak tudi, kar se tiče okolja, hkrati pa to velja tudi za merilo najnižje cene, ki ni več ključno in glavno merile, merilo. Mislim, da se bodo vsi s tem strinjali, seveda, dokler so ostala merila dobro opredeljena. Skratka, upam, da bo, eh, da bo podprto poročilo eh, stališča poenostavitve s temi partnerstvi in morda še tole. Morda ni bilo do sedaj, v mnenju morda te stvari niso bile dovolj poudarjene mislim, da mnenje posega tudi na področja, ki niso stvar tega odbora, še posebej, kar se tiče trga dela. Tu mislim na konvencijo ILO iz leta 1994. Namreč, ali je to relevantno, ko govorimo o javnih naročilih? Vsekakor se mi ne zdi, da to ni stvar tega odbora, da razpravlja o tem. To je nekaj, o čemer mora govoriti odbor za zaposlovanje. In eh, ko sem bila še v tistem odboru, uh, mislim, da bi bili zelo jezni, če bi mi posegali v njihovo eh, področje in uh, torej oni v naše. Skratka, to je treba tukaj izločiti. Potem so tu še nekatere stvari, ki se mi ni zdijo jasne. Vidim, da je to povezano z delom poročevalke v IMK-u. Nekatere stvari so tukaj uh, povsem identične, ne razumem pa čisto dobro, če pogledamo recimo predlog spremembe 11, ki govori o opredelitvi eh, postopka trajnostne, trajnostnega postopka. Mislim, da tu stvari absolutno niso jasne in ne strinjam se, da to postavljamo v kakršenkoli predlog eh, predpisov, o katerih se tukaj pogovarjamo. Vsekakor si želimo tukaj zagotoviti, da bodo vsi v nabavni verigi se držali teh predpisov. Seveda je težko opredeliti socialno trajnost, vključenost. In je problematično tudi to, da se lahko postopek javnega naročila povsem ustavi te, zaradi teh uh, vprašanj, eh, česar pa si ne želimo. In to ni namen Kakšna je torej pravna podlaga tukaj? To bi bilo moje vprašanje. Potem vidimo tukaj, da naj bi se z novim predlogom eh, izognili upravnemu bremenu. Bojim se, da tukaj nekateri predlogi pa ne gredo v ustrezno smer. Mm, Hvala lepa ali želi kdo strani komisije se odzvati na to, kar smo slišali. Izvolite. Zahvalila bi se poročevalki za odlično delo, vsem tudi za to zanimivo razpravo. Če se lahko nekoliko odmaknete od mikrofona, dobro vas slišimo, tudi če boste bolj sproščeno sedeli. Torej, splošno sporočilo komisije bi bilo tole. Vsa, vse nadaljne pripombe oziroma predlogi, ki jih boste predlagali, naj bodo na podlagi pogodb, eh, predvsem kar se tiče nediskriminacijskih klauzul, torej vsi predlogi sprememb eh, mora biti taki, da ne bodo omogočali kakršnekoli diskriminacije. Hkrati pa bi radi podarili naslednje. vsekakor ne smemo dodajati dodatnega, vključevati dodatnega upravnega bremena, kajti številni organi so nam rekli, da je glavna težava za njih prav to. Hvala lepa. Hvala lepa. In ne nazadnje, poročevalka, izvolite. Eh, Hvala lepa hvala za vaše prijazne besede. Z veseljem bom nadaljevala na tem delu pri iskanju skupnih rešitev. Mislim, da se o nečem vse čas pogovarjamo, namreč kako omogočiti tudi lokalnim odločevalcem, da spreme ustrezne odločitve, ki so bilo najboljše za njihove voljivce. Torej, treba je ugotoviti, ali lahko usiljujemo nekatere stvari z, z vrha ali pa lahko prepustimo odločitve lokalni ravni. In še najpomembneje, ali lahko omogočimo, da bo stotine kandidatov eh, konkuriralo pri javnih naročilih in tako naprej. Skratka, treba je zagotoviti, da bo tisto, kar bo kupovano na lokalni ravni, tudi, da se bo to o tistem tudi odločalo na lokalni, lokalni ravni. Mislim, da se glede tega kar precej strinjamo. In če vprašate ljudi po Evropi, tudi politike po Evropi, je to tisto, kar moramo upoštevati. Glede različnih tematik sem se skušala držati tistega, za kar imamo pač pristojnost. In ko govorite o zaposlovanju, seveda to tudi vpliva na javno zdravje do določene mere in zaradi tega mislim, da gre za vprašanje, ki ga moramo obravnavati tudi v našem poročilu. Seveda bo imel odbor za zaposlovanje drugo mnenje, eh, ampak glede na to, da gre za vprašanje javnega zdravja, gre za relevantno zadevo. Lepa osa, Vestland, to je zelo pomembna tema. Namreč tisoče lokalnih politikov je tudi zajetih v to in seveda si želijo čim bolj fleksibilnih javnih naročil, kar se nas tiče, pa je potrebno zagotoviti to, da se držijo tudi okoljskih vidikov, če je to sploh možno, da damo vsaj možnost za to. In zato bi radi pripravili našo pot. Rok za vložitev predlogov smo in 7. juni opoldne glasovanje bo še pred poletjem, 10. julija, v odboru IMKO, v pristojnem odboru, bodo glasovali 10. oktobra in decembra predvidoma bi naj to poročilo bilo v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom ostali dve točki na našem dnevnem redu, kot sem povedal že na začetku sestanka 6 in 7, sta preloženi na naslednji sestanek. Za koordinatorje, za njih verjam, da jih bom pozdravil jutri ob 9. zjutraj, vse ostale pa ob 10. točno ob 10. za glasovanje. Prosim, prinesite glasovane kartice, tako da bomo lahko